Good afternoon, colleagues. We're going to make a start because we have a very long agenda this afternoon. Thank you to those colleagues who have come on time. Tako, začeli bomo, ker imamo zelo natrpan dnevni red. Spet je dnevnega reda, če ni ogovorov, bomo dnevni red sprejeli. Sedaj pa nekaj sporočil predsednika. Najprej, jezikovni profil, nimamo tomačenja na hrvaščino in irščino. Sedaj pa še kar nekaj priporočil koordinatorjev po členu 205. Kar nekaj nominacij poročevalcev imamo. Najprej gospa Grapini, SD, imenovana za poročevalko za samodejno izmenjavo podatkov, kar se tiče registracije vozil na Češkem. Gospod Štetina, ELS, je bil imenovan za poročevalca za automatizirano izmenjavo podatkov, kar se tiče daktiloskopskih podatkov na portugalskem. Sam sem bil imenovan za poročevalca v priporočilo glede avtomatizirane izmene podatkov, kar se tiče detektivskopskih podatkov v Grči. Gospod Boni e LS je poročevalec pri izvedbenim sklepu glede psihotivne substance nefenil N 2017-0152. Gospa Gal je bila imenovana za ETS, spremem uredbe na tem področju. Gospa imenes Beseril je bila ponovno potrejena kot poročevalka glede druge obravnave predloga za direktivo Evropskega parlamenta in sveta, ki spreminja okvirni sklep sveta 24 skozi 25. oktober 2004, kar se tiče minimalnih določb glede sestavnih elementov zločinov in kazni na področju nezakonite, na področju nezakonite trgovine z drogo. Gospa Spinir je bila imenovana eh, poročevalka za pobudo Libe o medijskem pluralizmu in medijski svobodi v Evropski uniji, gospod Pavel, pa kar za nekaj poročil. Um, sporozum med EU Mauriciusom, Sešeli, Bahami, Antigo Barbudo in St. Kitts Nevis, kar se tiče izjem za kratkoročne vize to podpirate, prav, potem je to sprejeto. Sedaj pa delegirani in izvedbeni akti. 18. septembra je parlament dobil osnutek sklepa komisije, kar se tiče spremembe izvedbenega sklepa C2017-2572, kar se tiče sprejetja delovnega programa za 2017 na področju financiranja ukrepov Unije v okviru azila, migracij in sklada za integracijo. 19. septembra je parlament dobil osnutek tega sklepa, ki spreminja sklep komisije 1316 1. marca 2017, ko je GD pravosodje sprejel svoj letni delovni program za enakost pravice in državljanstvo. In uh, to je akt 138 eh, skozi 2014 to ste dobili prek našega newslettera 22. septembra in potem smo tudi podali interni rok za, tem, za rok, ko lahko ogovarjate temu. Če ima kdo kak odgovor, potem to prosim to sporočite pred 6. oktober 2017. In še zadnje sporočilo. Ob 18.25 bomo glasovali, tako, tako da prosim ne pozabite na glasovalne kartice. Še eno sporočilo imam. Delegacija Libe prejšnji teden v Tuniziji se je sestala s KPC z zainteresiranimi stranmi, tudi s predstavniki parlamenta in tunizijske vlade, libijsko in tunizijsko civilno družbo, novinari, prav tako pa tudi z mednarodnimi organizacijami, med njimi tudi UNHCR in mednarodnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z migracijami. Še prav posebno moramo omeniti sestanek z libijsko in italijansko obalno stražo delegacija je pridobila informacije z prve roke, kar se tiče mejnih vprašanj, kar se tiče osrednje sredozemske poti iz Libije in Tunizije. Zakaj to omenjam? Kolegi boste morda želeli izvedeti, da je postalo jasno, da je delegacija menila in vas želi obvestiti o tem, da potrebujemo dolgoročne rešitve da nujno potrebujemo dolgoročne rešitve za migracije, da bi dosegli stabilnost v regiji. Seveda, iskanje na morju je še vedno prijazna naloga in skrb za migrante in begunce je velik izziv, še prav posebno za mednarodne organizacije, vključujoč tudi EU, saj, ne, saj jih ne želimo pahniti v roke mednarodnih eh, kriminalnih združb in torb. Prav tako moramo omeniti, da se Tunizija spopada z velikimi izzivi na tem področju, seveda pa jim moramo pomagati, tudi kar se tiče azila in proti diskriminacije. Prav tako imamo še nekaj pomembnih vidikov sodelovanja Tunizije z EU. Delegacija je dobila tudi informacije o pritisku na meje zahodno od Tripolja bomo po naslednjih tednih dobili še bolj podobne informacije. Mislim pa, da je delegacija, katere član sem bil tudi sam, prejšnji teden vas želela obvestiti danes že o rezultatih te delegacije obiska, ki je bil intenziven, kot si lahko mislite. Saj smo govorili o zelo veliko stvarih, to je tudi pridržanje in tako naprej. Če ni vprašan, potem gremo sedaj takoj na točko 3. To je naša mini predstavitev, kar se tiče pregled na, pregleda najnovejših trendov in razvoja v zvezi s stanjem na področju drog v Evropi. Najprej naj pozdravim govornike, kar se tiče te teme. za uvod. Napomnim to, da je 20. junija 2017 svet sprejel drugi akcijski načrt za izvajanje politike EU na področju drug 2014-2020. To bo gonilo ukrepov EU na tem področju za naslednje tri leta. Prispevke, ki bomo slišali danes, bodo od predstavnikov institucij EU in agencij, strokovnjakov in zainteresiranih strani. Podaljeno boste vsežen pregled nad trenutnimi izzivi, za politiko drog v Evropi in odzivih, ki jih potrebujemo na evropski ravni. Veliko dela so pravili naši poročevalci, kar nekaj jih je tukaj, gotovo pa bodo kasneje prišli še drugi. Najprej pa naj se zahvalim govornikom, da ste tukaj. Pričan sem, da bomo slišali zanimive predstavitve. Tako. najprej. Prosim, če se omejite na 8 minut pri svojih predstavitvah, držite se časa, tako da bomo lahko imeli še tudi razpravo. 8 minut, torej približno, potem pa 10 minut za študijo, ki je naročil parlament. Potem pa bomo imeli tudi še vprašanje in odgovore. Najprej gospod Danilo Balota, ki je odgovoren za institucionalne zadeve v e MCDDA. Ponudil nam bo pregled nad trenutnimi trendi in razvoji, kar se tiče razmerno področju drog. Temelji pa to na poročilu, na evropskem poročilu od 2017. Gospod Balota, beseda je vaša, prosim. Uh, Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, poslanci in poslanke. Veliko čast nam je, da smo danes tukaj. Zelo kratek bom. Štiri točke. Med tistimi, ki so štiri omenjene v našem poročilu. Naslednje, prosim. Štiri najpomembnejše točke. Najprej prekomerni odmerki, nove droge, kanabis, seveda, in potem še ocena. To je seveda vprašanje, s katerim se danes ukvarjate. Naslednja prosojnica. Že tretje leto zapore, to ni dobra novica, vidimo porast smrti zaradi prekomernega odmerka. In to zato, ker vidimo, da je heroin še vedno navzoč, vendar pa tudi sintetični opijati, ki stopajo na trg, povzročajo vedno več smrti. Skrbi pa, da to vidimo v vseh starostnih skupinah. To ni samo fenomen starejših uporabnikov drog. Naslednja prosojnica, prav tako vidimo tudi, in to jasno pravimo, da lahko preprečujemo prekomerne odmerke, lahko pa tudi zmanjšamo število teh primerov. In to z dobrimi kliničnimi praksami nadomestnih zdravljenj. Imamo dokaze, da to deluje. Prav tako pa tudi schemami naloksona, to je nekoliko kontroverzno v nekaterih državah, ker jih to ni sprejemljivo, vendar pa to je gotovo zdravilo, ki rešuje življenja In s tem zdravilom lahko tudi pomagamo ljudem, ki so vzeli prekomeren odmerek, ki bi sicer umrli. Zelo, zelo nedavno je tudi EMC DDA dala avtorizacijo za uporabo naroksona. To je zelo pogumne. Prav tako pa imamo potem tudi mm, sobe za uživanje drog. To je zelo kontroverzna tema. Vendar pa v nekaterih državah to deluje in pomaga pri zmanjševanju števila prekomernih odmerkov. Na Lizbonski konferenci naslednje leto s tisočimi sodelujočimi bomo podali prvi evropski vodič, kar se tiče socialnih odzivov na vprašanje drog kaj deluje in kaj ne deluje na področju drog, še prav posebno um, na področju zdravja in na socialne področje. Torej, povedali bomo, kaj vemo o substancah, kako se odzvati na posebne skupine, kaj ti odziv je drugačen, če govorite z ranljivim otrokom ali zelo starimi uporabniki drog ali z migranti ali nasplošno z ranljivimi skupinami in potem še posebne okoliščine, včasih govorimo o zaporih, seveda so tam drugačne razmere, kot pa na festivalih in nočnem življenju. To bo torej objavljeno. Potem druga točka, nove psihoaktivne aktivne snovi, sintetični opidi, to je raztoča grožnja, ne tako kot v ZDA, kjer je to epidemija in kjer je to alarm številka ena, in verjetno to pritiska na Trumpovo administracijo. Pritiska velik, da bi sprejeli odločne ukrepe, da bi se soočili s to nacionalno krizo. Na take stopni nismo, verjetno nikoli ne bomo, vendar pa to moramo vedeti, to grožno poznati. Kot vidite z tega grafa, ko vidite, da je notifikacija novih zdravil rasla od leta 2009, 10, 11, 12 do 16. Vedno bolj, več kot šest osnovi nadzorujemo. Po mednarodni konvenciji imamo vedno več snovi, dve na teden se pojavljata. 2016 pa je bilo teh notifikacij manj. Ne vemo točno zakaj, vendar pa to nas zadeva in to so ti modri stolpiči, ki desno. To so opi. Opi, op, kak, sintetični opijati. In kot vidite, nas tudi tole skrbi. Večina jih prihaja sedaj na novo in zelo majhno, kako vas potrebujete za čez prekomeren odmerek. In to, s tem lahko tudi veliko zaslužite, če se s tem ukvarjate. In tukaj vidite. Heroin, naprimer, pa odmerek fentanila, v bistvu ga ne vidite, čisto malo ga je potrebnega, 2 mg potrebujete. In DEA je ocenila, da z 1000 do 1200 dolarjev lahko s kilo fentanila vidite ogromno smrtonosnih odmerkov, tako da je potencial za ta trg ogromen. Tretjič, kanabis. O tem moramo govoriti, kaj ti to je najbolj razširjena droga in droga, o kateri se največ govori v EU. Naslednja prosojnica. Kot je že bilo rečeno, vsak četrti odrasli je že poskusil kanabis. Tisti, ki pa redno porabljajo ali vsakodnevno, pa približno 3 milijone odraslih, torej približno en odstotek odraslih. To se uporablja raznoliko po državah, kot lahko vidite tukaj. Zanimivo pa je, da to vsako leto pomeni 9,3 milijard evrov na leto nezakonitih prihodkov in dobičkov. Kanabis pomeni tudi 80 odstotkov zasega policije in tudi okrog 80 odstotkov aretacij, kar se tiče aretacij povezave z drogami. Torej, to je zelo pomembna droga na evropskem trgu. Prav tako pa spremljamo, kaj se dogaja s kanabisom v ZDA in Urugvaju, ko se je zakonodaja spremenila. Imamo dve schemi legalizacije v Evropi. Nobena vlada v tem trenutku ne razmišlja o legalizaciji te droge. nekaznovanje te droge, o tem se veliko govori v medijih, javnem mnenju in tudi v nacionalnih parlamentih. V EMC DDA imamo študijo politika glede kanabisa, status in nedavni razvoj dogodkov, tako da boste bolje razumeli, zakaj gre tudi glede dekriminalizacije scheme na portugalskem in tudi pregled zakonodaje glede kanabisa. Naslednja prosojnica in naj končam še nakratko z oceno, kaj se tiče politik. Objavili bomo ta vodič, kaj ti zdi se nam pomembno, da države imajo podlago za oceno zakonodaje in očinkovitosti strategije. Tukaj lahko vidite, da države spreminjajo svoje politike temne države so tiste, ki imajo politiko, kar se tiče samo nezakonitih drog. Tiste, ki so bolj jasne, pa so države, ki zajemajo ne samo nezakonite droge, temveč tudi tobak, alkohol in tudi druge zadeve v širšo strategijo boja. Ne glede na to, kakšno strategijo politika država ima, je ključnega pomena, da ocenimo te strategije in da vemo, ali so bile učinkovite in ali imajo dovolj poguma, da tudi spremenijo smer, da spremenijo smer, če niso bile učinkovite. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa takoj na UTE Štigl, GD Pravosodje Evropska komisija, je vodja enote za organiziran kriminal in politiko drog, GD Home in povedala bo več o akcijskem načrtu za druge 2017-2020 in zaključkih in analizah. Prosim, gospa Štikle, beseda je vaša 8 minut. You, chairman, Hvala lepa. Hvala lepa, da ste me povabili na to razpravo. Za priprav politik nam to poročilo o drogah nudi smernice in orodja za razvoj strategije na področju drog in akcijskega načrta za izvajanje te strategije. Glavni dosežki strategije EU na področju drog, ki jo imamo že kar nekaj let, so, da vzpostavlja skupni strateški okvir po vsej EU za vse države članice in zainteresirane strani, Prav tako pa nudi smernice, kako doseči soglase na tem področju. To je torej glavni dosežek te strategije. Trenutna strategija na področju drog je veljavna do 2020. Ocenjujemo pa prvi akcijski načrt za implementacijo te trenutne strategije na področju drog. To počnemo letos in poslali, pos, izpostavili smo tudi sporočilo, ki lahko najdete na naši spletni strani. Prav tako pa smo se ogledali možnosti za izboljšavo. To je potem najti v novem akcijskem načrtu za droge. In to je bilo sprejeto 20. junija letos. Najprej nekaj besed o rezultatih, ocene. ocena glede ukrepov zmanjševanja uporabe droge je ugotovila, da so trendi mešani. Določen napredek pa je. Na splošno imamo pozitivno podobo, kar se tiče zdravljanja in kar se tiče preventivnih ukrepov, vendar pa podatki ne kažejo trajnega izboljšanja, kar se tiče popraševanja po drogah. In kar se tiče tvegan za družbo, povezanih z drogo, nasplošno. Kar se tiče zmanjševanja ponudbe droge, pa imamo boljše sodelovanje na področju policije, vendar pa je ponudba še vedno velika, nespremenjena. Ni videti, da bi se kaj spremenjalo, in število zaplemb nezakonitih drog se ni spremenilo v zadnjih letih prav veliko. Skupno število kaznih dejanj povezanih z drogami pa kaže trenutno skor. Kar se tiče mednarodnega vidika, je vedno več sodelovanja tako na evropski ravni, kot tudi mednarodni ravni. Evropska unija vedno bolj o mednarodnih forumih govori enotno in odločno. Raziskava znanja droga se odvijajo. Naj omenim omrežje MCDDA, ki ima točke za stik po vseh državah članicah Evropske unije tudi na norveškem otoči in to nam daje potrebne prispevke za naše dejavnosti. Potem pa imamo tudi Europol in Cepol, ki tudi prispevata k večanju znanja na področju drog. Za zaključek naj povem, da je ocena bila taka, da se zainteresirane strani menijo, da potrebujemo nadaljevanje tega postopka in da potrebujemo tudi novi akcijski načrt za druge. To je komisija predlagala marca letos, to je bilo sprejeto pod mateškim predsedstvom sveta junija letos. Ta akcijski načrt ni popolnoma nov akcijski načrt še vedno je to okvir strategije, ki velja do 2020. Sebuje pa nekaj posodobitev, ki so pomembne in ki jih želim umeniti. Torej, kaj je bilo posodobljenega? V akcijskem načrtu imamo ukrepe, ki govorijo o uporabi tehn eh, novih tehnologij. Informacijskih in komunikacijskih tehnologij za preventivo gotovo imamo tukaj še precej možnosti, ki jih lahko izkoristimo. Imamo ukrepe, ki se ukvarjajo s posebno skupino prevostva, starajočo se skupino uporabnikov drog, tega prej nismo imeli. Potem imamo ukrepe, ki govorijo o uporabi drog v občutljivih skupnosti, to so lahko migranti, naprimer. Potem pa imamo tudi ukrepe za zmanjševanje tvegen, posebnih okoliščinah tudi v zaporih. Kolega iz CDDA je omenil, da imamo sedaj nove programe, kot eh, so infrastruktura za uporabo drog. Narakson je bil omenjen v tem akcijskem načrtu kot ena od snovi, ki se lahko uporablja za to, da se izognemo smrti zaradi prekomernega odmerka kar se tiče novih elementov pri ponudbi drog. Tukaj se premikamo od indikatorja zniževanja ponudbe drog v EVO, to smo omenili 2014. Potem smo hitro spejeli sveže na MPS, to je bil naš cilj. Tukaj smo zelo blizu. Vem, da je svežen MPS verjetno nekaj, kar bo kmalo na MPS plenarnem zasedanju, verjetno na drugem plenarnem zasedanju v Strasboru. Potem sankcije, to je tudi tema, o kateri govorimo. To je tudi ena od prednostnih nalog estonskega predsedstva. Prav tako pa potem tudi tukaj nove tehnologije, ki se uporabljajo za prodajo drog, naprimer po Darknetu. In tudi, tudi tu imamo ukrepe za to. Kar se tiče mednarodnega sodelovanja, se osredotočamo na omogočanje EU, da govorimo na mednarodni sceni in da po sprejetju dokumenta Munga, ki je referenčni dokument na mednarodni ravni, to izpostavljamo. Kar se tiče raziskav in informacij, pa imamo nove ukrepe, ki zadevajo zbiranje informacij o zakonodajo o kanabisu, kar je kolega ravno kar omenil. To je eno od področji, v katerem se na široko razpravlja dan danes tudi v EU. Imamo pa potem tudi ukrepe, ki govorijo o povezavah terorističnih skupin in dejavnosti tihotapljenih z migranti in trgovino z ljudmi in tihotapljenje drog. To so torej ti novi elementi, kot sem dejala. 2020 se izteče naša strategija. Blizu smo že in zelo bi bila vesela, če bi Evropski parlament se angažiral pri ustvarjanju nove strategije za prihajajoča leta. V tem kontekstu naj omenim še nekaj. Zunanja ocena MCDD-ja se začenja in verjetno bo to dokončano v 2019 in to bo potem tudi del postopka za vzpostavitev nove strategije EU. Hvala lepa. Sedaj pa še Quentin Liget, Optimity Advisors. To je. Yeah podjetje za svetovanje in gospod Liže je eden od avtorjev študije z naslovom Pregled in ocena politike drog EU, ki smo jo naročili tukaj v Libe in smo objavili lani novembra. Tukaj bi naj bil tudi soavtor, gospod James Seeger, ampak žal mu ni uspelo priti. Gospod Liže, deset minut za predsedita študije. Prosim. Thank you very much, Mr. Chair. Indeed, uh, my name Hvala lepa. Teres, Quentin Ližer sem, sem izpoditev Optimi Advisors, kot ste dejali, veliko sodelujemo z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, še pa posebno z GD Home in GD Pravosodje. Svetočamo se predvsem na ceno vplivov. James Seagal bi naj bil tukaj, žal pa ne more biti z nami. Bom pa skušil, skušal to predstaviti dobro tudi v njegovem imenu. gre za oceno in pregled politike na področju droge Evropske unije. Najprej smo želeli si ogledati globalni pristop. O tem dokumentu ste že slišali. Potem zakonodaja Evropske unije in politika Evropske unije. Predhodnika sta o tem že govorila, zelo široko, kaj se dogaja na ravni EU. Potem pa smo si ogledali še posamezne države članice. Očegovitost politike drog. Uvedeli smo si Češko, Nemčijo, Španijo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko in Švedsko. Na tej prosovnici ni omenjenih treh neevropskih držav, ki niso članice EU. Švica, določene države v ZDA, to se navezuje na kanabis, o katerem smo pregovorili, in tudi Urugvaj, ki je tudi povezan s kanabisom. Kar se tiče dokazov, ki smo jih zbrali, smo pripravili komparativno analizo politike na področju otrok v teh državah članicah. Interakcija med mednarodnim pristopom, pristopom EU in pristopom držav članic, kar se tiče politike drog. O tem smo govorili v strategiji EU, tudi dokument UNTAS smo omenili. Na podlagi tega pa smo potem morali prepoznati in razviti predloge za politiko. Naj izpostavim še nekaj to študijo ste naročili lani, objavljena, mislim, da je bila novembra ali decembra 2016. Tako da je veliko priporočil, ki boste slišali, že bilo ali izvedenih ali pa je upoštevanih v tem, kar smo slišali prejšnjih dveh govornikov. Naslednja prosojnica, tukaj nekaj več konteksta, kar se tiče politike na področju drog. Gre za časovni razpored mislim, da so nekateri ključni elementi vzpostavitev MC, MCDDA leta 1993. To je bila podlaga za zbiranje informacij in dokazov in nadzor nad drogami. Strategija je tudi ključni element. Mislim, da je bila prva sprejeta 2005, če se ne motim. 4-5, da. Zdaj smo sredi druge, se ocenjuje. In to je ključni element. Potem pa, in to je bilo že preomenjeno, tudi omrežje strokovnjakov po državah članicah. To je resnično pomembno pri zbiranju informacij in dokazov za boljše razumevanje politike na evropski ravni. Pomembno pri ukrepih je, da prva od dveh ciljev, da se zmanjša um, število drog in uporaba drog, da sta to zelo pomembna cilja, če si pogledamo nacionalne politike. Naslednja prosojnica, glede na to, da nimamo prav veliko časa, seveda ne moremo preleteti vseh 200 strani dokumenta, prosim pa vas, da si to ogledate. Na voljo je to na spletni strani parlamenta. Poskušali pa smo ponazoriti vse, s tem, da smo se gledali dve državi, ki imata zelo različne cilje, kar se tiče politike na področju drog. To je zelo zanimivo. Prva je Švedska, kjer je cilj politike imeti popolnoma družbo, ki spohno porablja drog. zamisel družbe brez drog je še vedno na voljo in to pomeni, da se osredotoča na delovanje policije. Potem pa Portugalska, ki pa želi zmanjšati tveganje drog za družbo in škodo, ki jo drugo poročajo povzročajo družbi. Na pomembnih stvari, ki so zgodili na portugalskem med 95 in 2.1, je, da so skušali zmanjšati stigmatizacijo uporabnikov drog, poskušali so zmanjšati kriminalizacijo in povezati politiko drog s politiko javnega zdravja. To je zelo zanimiva politika, če vas aretirajo zaradi drog, prijete pred odbor, kjer so tudi medicinski strokovnjaki in vas podbujajo, da se podate na poterapije. To je zelo zanimiv primer, kako vključite nekdajne uporabnike v zdravstveni sistem, ne pa v kazenski sistem. Naslednja prosojnica. Kaj smo ugotovili? Najprej smo ugotovili, da je nekaj ovir, kar se tiče učinkovitosti politike na področju drog v EU. Politika je samo eden od elementov, ki vpliva na uporabo drog. Mislim, da je to nekaj, kar je pomembno si zapomniti. Kajti politike so lahko učinkovite, vendar pa potrebno jih je umestiti v kontekst, v katerem delujejo. To moramo upoštevati, ko si ogledamo različne politike. Drugi element je, da nobena država članica ni imela prav izjemnega uspeha pri zmanjševanju porabe drog. Še eno od zadev, ki jih želim izpostaviti, in to je dober element, je, da kljub najboljšim prizadevanjem Nemci DDA, ki zbira veliko zelo zanimivih statističnih podatkov, je način, kako zbiramo različne kazalnike različen po državah Švedska, in se zdi ima zelo visoke stopnje. smrti zaradi prekomernih odmerkov. Vendar pa to je verjetno zaradi načina države, ko na švedskem resnično da več takih primerov v to statistično kategorijo kot druge države. Naslednja točka obstaja trend počevanju osredotočanja na politike zmanjševanja škode. Torej, da skušamo gledati na družbo kot celoto, ne samo na gale pregola. Je pa verjel vedno več sprejemanja kanabisa in to, kaj je, da gospod Štigl to tudi spodbuja proizvodno industrijo v določenih državah. 100 milijonov dolarjev je bilo lani investiranih v medicinsko uporabo kanabisa. In nekateri menijo, da bi to lahko pomenilo nadaljno rast tehnologije bio teha. In če bi države ne imeli možnosti skoriščiti tega, bi lahko naredili na težave. Mislim, da je bilo pomembno tudi izpostaviti pomen MCDDA, potem kar počne zbiranje statičnih podatkov in razprav, ki jih sproža. Dve zelo zanimivi študiji, ki ste bili predstavljeni, sta točno to, o čemer govorim. Potem pa smo govorili nekaj tudi o UNGAS-u, gre za razvoj k bolj modularnemu 700 stebrskemu pristopu. Od tradicionalnega tri stebrskega. O tem se je govorilo lani, unga so to je zelo zanimiva razprava, kajti še teče in se razvija. Naslednja prosovnica, predlogi. Opozorilo, ki sem ga podal prej, nekateri so že morda vključeni ali so v procesu uvajanja v zakonodajo, ker je bila študija objavljena že novembra. Sprejemanje politike na področju okazov je zelo pomembno. Prav tako je učinkovitost posameznih politik zelo pomembna. Naprimer, govorili smo tudi o modelu središč, kaj deluje. To je zelo pomembno. To je zelo podobno tistemu, kar je bilo predstavljeno že prej. Raziskave, ki se osredotočajo tudi na družbene učinke politike drog, ne gledamo samo na stroške drog, na uporabnike, gledamo na širši vpliv na družbo. Potem deljenje informacij med državami članicami je seveda ključni element. Druga pomembnejša točka pa je povezana s celotno razpravo o kanabisu, marihuani. Nadi, moramo govoriti o tem, kot je bilo lepo predstavljeno veliko razprave je na to temo in potem na koncu tudi spodbujamo sprejetje sedemstaverskega pristopa v prihodno politiko na področju drog. Skušamo to bolj skladiti s tem, kar se dogaja na mednarodni ravni. Tako, to je vse. Sedaj pa bom pripravljen odgovarjati na vprašanja, kasneje seveda, če jih boste imeli. Hvala lepa. Hvala lepa, vprašanja bodo na koncu. Naslednji je Jari Liku, Europol, je vode oddelka v Kazanskem centru za eh, resen organiziran kriminal Europola. In spregovoril bo torej o policijski dimenziji strategije EU na področju drog. Prosim. Najlepša hvala, predsedujoči, in hvala, da imam to priložnost, da sem lahko tukaj v vašem odboru danes. Osredotočal se bom predvsem na um, trg drog, potem oceno o preiskavah drog, kaj je potrebno še razviti na podlagi našega, um, naših raziskav in kakšna je pot naprej. Najprej je eh, prepovedani trgi. Europol tukaj upravlja preiskave in leta 2016 smo ugotovili, da se je za 19 odstotkov povišala prodaja. Poleg tega se povišuje tudi število preiskav Evropola, za katere zaprosijo države članice. Leta 2017 jih je bilo že 259, leto prej pa 163. Mi države članice pri, podpiramo pri preiskavah glede resnega in organiziranega zločina, ki pokriva vsaj območje dveh držav članic. Leta 2013 je bilo vsega skupaj nekako 3000 eh, takšnih preiskav, leta 2015 pa jih je bilo že 5000. Skupine organiziranega kriminala v Evropski uniji obsegajo predvsem naprimer, preprodajo drog, tihotapljenje eh, ljudi in tako naprej. Umestna ocena Evropske strategije za droge pravi, da organi pregona ni imajo velikega vpliva na ta problem. Po drugi strani pa ocena SOKTA pravi, da je velika ponudba drug, eh, drog to, kar vpliva na trg preprodaje drog v Evropski uniji. Namreč več kot ena tretjina vseh kriminalnih združb je vključena v preprodajo drog. Približno 65 odstotkov kriminalnih združb, ki preprodaja droge, pa je povezana tudi z drugimi zločinnimi dejanji, kot je naprimer preprodaja, kot je naprimer tihotapljenje ljudi, trgovina z ljudmi in tako naprej. Na podlagi ocene Eurojusta in Europola v letih 2015 in 2016 je v Evropski uniji državam članicam uspelo zajeti manj kot 2 odstotka vseh uh, profitov um, kriminalnih združb. Kar se tiče trga drog v Evropski uniji, vidimo, da so sintetične drožbe, droge vse večja grožnja zdravju v Evropski uniji. Zato uh, vidimo tudi, da se veča ponudba in veča tudi čistost teh drog. Direktor Evropola je naš oddelek uh, eh, povlastil, da pripravimo novo oceno po tej mestni oceni in sedaj uh, smo na poti tega, da ugotovimo, kako se lahko zniža ponudbo. razvili bomo program za boljše izvajanje priporočil. Potem eh, smo spostavili tudi programski odbor, kjer so predstavljeni vključeni predstavniki evropskih držav članic in drugi relevantni partnerji in ta bo, odbor bo spremljal izvajanje teh priporočil. Čisto na kratko bi rad pojasnil nekaj priporočil Evropola ki bi jih bilo dobro izvajati, zato da bodo skupne preiskave boljše. Izboljšati moramo informacije, ki so na voljo. Večina drog, drog pride v Evropsko unijo namreč iz treh, tretjih držav in zato moramo izboljšati sodelovanje z tretjimi državami in izboljšati tudi izmenjavo informacij z njimi. Žal pa trenutno določena priporočila in pogoji ne veljajo za tretje države, po drugi strani pa bi to res vplivalo na zmanjšanje ponudbe drog. Zagotoviti moramo boljše sodelovanje z zadevnimi tretjimi državami. Pripravili smo tudi neuradni dokument za Evropsko komisijo in svet, s katerim eh, želimo spodbujati sodelovanje z tretjimi državami. To smo poročilo smo pripravili za namen tihotapljena ljudi, lahko pa enako poročilo prenesemo tudi na druge type organiziranega zločina, kot je naprimer preprodaja drog. Izboljšati moramo eh, aspekt kazanskega pregona, ko gre za politiko o drogah. naša preiskava se mora osredotočiti na osebe, ki so uh, eh, više v hierarhiji preprodajalcev. Zakonodaja Evropske unije, kar se tiče zamrznitve in zaplembe eh, premoženja, mora biti bolje razvita, zato da nas bo spodbujala. Trgovanje drog preko interneta je vse pogostejše in pomaga zločincem. Vedno večja količina prodaje preko spleta še težje, še otežuje naše preiskave. Potrebujemo postopke, s katerim bi lahko prepoznali nezakonito robo, ki se jo prodaja preko interneta. Seveda, so, seveda je potrebno prijaviti takšne pakete z nezakonitimi dobrinami organom pregona. Evropsko sodišče je eh, zavrnilo direktivo glede hrambe podatkov in eh, zaradi tega ima Evropska unija sedaj različna pravila, kar se tiče eh, izvajanja določenih določb. Telekomunicijska podjetja tako ne hranijo več podatkov, kot so naprimer IP naslovi določenih zločincev in to je lahko problematično. Pričakujemo torej novi predlog za izboljšanje pravnega okvira na tem področju. Preiskave na področju drog je potrebno spodbuditi in izboljšati. Akcijski načrt za droge eh, je potrebno eh, dopolniti s pomočjo Evropske komisije in Evropskih agencij bi morali vzpostaviti večletni akcijski načrt na področju drog, ki bi bil umeščen tudi v evropski politični cikl 2018-2021. Na tak način eh, bi izboljšali tudi mehanizem za preventivo na področju organiziranega in resnega zločina ter nasilnih eh, zločinov. priporočila ocene Europola glede boljšega odzivanja na druge v Evropi je potrebno začeti izvajati. Seveda pa moramo izboljšati sodelovanje z med državami članicami Evropske unije in Europolom. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Hvala eh, za eh, vaše mnenje, gospod Liku. Sedaj pa nadaljujemo gospa Katrin Šifer iz eh, nevladne organizacije Rehenboh Group. To je nizozemska nevladna organizacija, ki skupaj z drugimi partnerji iz Evropske unije izvaja eh, projekt, ki ga podpira Evropska unija glede civilne družbe in izvajanje politik za druge. Civilna družba namreč pomaga pri učinkovitosti politik za druge v državah članicah. Gospa Šifr, izvolite, podajte nam več informacij o vaših izkušnjah na terenu. Izvolite. Uh, Najlepša hvala in hvala, da ste me povabili na to predstavitev. Ime mi je Katrin Šifer in delam za Rehenboh Group. Mi smo eh, skupina za zniževanje škode in delamo v Amsterdamu na nizozemskem. Istočasno pa tudi koordiniramo evropsko mrežo na tem področju predstavila bi vam rada vključitev civilne družbe na to področje na evropski ravni. V tej predstavitvi bi torej najprej omenila Evropski forum civilne družbe za droge in nekaj evropskih pobud in projektov, ki so obstajale oziroma ki so se začele razvijati v zadnjem letu. Na koncu pa bom dala še nekaj eh, zaključkov in priporočil. Najprej, kar se tiče naše mreže. Gre za mrežo civilne družbe, ki eh, podpira vključevanje v družbo in eh, zdravstveno ozaveščanje. Finančna sredstva pridobivamo večinoma strani Evropske unije, Evropske komisije in tako naprej. Uspodbujamo in koordiniramo projekte na evropski ravni Imamo približno 220 članov, gre večinoma za organizacije civilne družbe, pa tudi nekaj eh, posameznikov. Glavni namen naše mreže pa je to, da združujemo raziskave, prakso in politiko. V praksi namreč pogosto vidimo, da obstajajo dobre raziskovalne mreže, naprimer, strokovnjaki, praktiki, tisti, ki delajo na terenu, pa niso vključeni v te mreže, kljub temu, da imajo veliko znanja in informacij. V zadnjih letih smo se še bolj posvetili uporabi drog in eh, zmanjšanju škode. Tako da smo istočasno tudi Evropska mreža za zniževanje škode. Poleg tega imamo poseben projekt, ki zadeva hepatitis C pri eh, odvisnikih od drog. Evropska civilna družba, forum Evropske civilne družbe za droge, ta eh, se je utemeljil nekako na podlagi zelene knjige komisije iz leta 2006, ki je izpostavila vlogo civilne družbe. Do takrat ni obstajala formalna izmenjava mnen za civilno družbo. Seveda je prihajalo do nekakšnih ad hoc posvetovanj, ampak ta so bila bolj fragmentirana. Tudi komisija je zato videla potrebo, da bi vzpostavili nekakšno platformo, znotraj katere se lahko predstavijo mnenja civilne družbe in se potem tudi izmenjujejo s komisijo. Če se sedaj ogledamo, kako deluje ta forum civilne družbe za druge. Želeli smo si uravnoteženo reprezentacijo v tem forumu, predvsem kar se tiče ideologije lahko si predstavljate, da obstajajo tukaj različni pogledi in eh, obsežne razprave znotraj foruma. Želeli smo si transparentne kriterije za izbor in jasen mandat, tako da vsi vemo, kaj forum lahko eh, odloči, lahko odloča, kakšen mandat ima. Odločili eh, smo se, da želimo zagotoviti kontinuiteto našega dela istočasno pa smo želeli biti dovolj fleksibilni, da se odzivamo na spremembe. Znotraj našega foruma delujejo predvsem člani. Dogovorili pa smo se tudi, eh, da bo sta Evropska strategija za droge in akcijski načrt za droge v bistvu okviru, znotraj katerega delujemo. Prvi sestanek je potekal leta 2007 in od takrat naprej se forum dobi enkrat letno vsako leto. Želeli bi si imeti sestanek pogosteje, naprimer dvakrat na leto, ampak seveda razumemo omejitve, ki obstajajo. CSO-ji se lahko eh, vsaki dve leti prijavijo za članstvo v našem forumu. No, lahko rečem, da smo imeli na začetku veliko težav, namreč eh, šlo je za veliko ideoloških sporov, ki jih je bilo potrebno razrešiti. Takrat je bilo težko doseči konsens oziroma organizirati razpravo, ki je dejansko prišla do dobrih rezultatov. Ampak danes je naš forum bolj orientiran proti rezultatom. Imamo boljše upravljanje, boljšo strukturo, imamo predsednika in podpredsednika, komisija pa pomaga pri eh, organizaciji sestankov. Kot rečeno, ideologija postaja vse manj pomembna in UTE je že povedala nekaj več o akcijskem načrtu. No, naš forum je bil zelo zadovoljen z akcijskim načrtom 2017. Namreč veliko naših priporočil so upoštevali pri pripravi akcijskega načrta. Mislim, da je to eden izmed najbolj progresivnih akcijskih načrtov, ki so bili pripravljeni. Veliko pomembnih vprašanj je bilo vključenih, naprimer to, da je zmanjševanje škode sedaj dobilo pomembnejše mesto v akcijskem načrtu. Poleg foruma za civilno družbo bi eh, rada izpostavila tudi druge pobude, ki obstajajo. Mi kot eh, organizacija Rainbow ko koordiniramo različne evropske projekte, s katerimi ocenjujemo vključenost civilne družbe na nacionalni ravni v državah članicah. Želimo podpirati civilno družbo in eh, odločevalce v politiki, tako da bi vzpostavili dobro strukturo sodelovanja. Prav pred kratkim smo začeli z novim projektom. S katerim bomo pomagali strukturirati eh, forum civilne družbe to financira Analifi fundacija in na tak način bomo imeli tudi več osebja za pripravo sestankov foruma civilne družbe. No, če podam nekaj zaključkov. Vsi si želijo več vključenosti civilne družbe, tudi na nacionalni ravni to vidimo. In mislim, da na evropski ravni to že dobro deluje. Ponosni smo eh, na razvoj dogodkov, ki je, je bil po našem mnenju dober. Na racionalni ravni vidimo, da prihaja še do velikih težav, predvsem v nekaterih državah. Nevladne organizacije in organizacije civilne družbe v določenih državah eh, postajajo eh, žrtve ustrahovanja, naprimer, in zato je vedno težje, da izvajajo svoje delo. Akcijski načrt je zato lahko zelo dobro orodje tudi eh, na nacionalni ravni. Seveda pa bi bilo odlično, če bi imeli več podpore eh, od strani Evropske komisije tudi pri tem izvajanju. Pa še nekaj glede na to, da govorimo o cenah politike za droge. EMCDDA je tukaj upravila dobro delo in Po mojem mnenju, včasih tukaj manjka pogled civilne družbe, ko gre za naprimer pregled ali oceno politike za droge. Torej, to je eh, zamisel, ki se mi zdi pomembna, recimo mreža Retox. Odlično deluje in dobro bi bilo, če bi imeli tudi na ravni civilne družbe kaj podobnega. Hvala. Najlepša hvala, hvala za ta prispevek. Če nadaljujemo, želimo videti prispevek eh, politike drog iz urbane perspektive, znani Agnieszka Sinjavska, ki nam bo povedala več o tem. Je predsedujoča polskega, polske mreže eh, politike za droge. Izvolite, gospa Sinjavska. Najlepša hvala. Zahvalila bi se odboru Libe za to priložnost, da lahko sodelujem na današnji predstavitvi. Veseli me, da Evropski parlament prisluhne civilni družbi in prepričana sem, da bo to vključeno tudi v strategijo za druge Evropske unije. Kar se tiče razprave o evropskih strategijah za druge, bi rada dodala še nekaj nekaj, kar je povezano z lokalno in urbano perspektivo. Prav urbano okolje je v Evropski uniji tisto, kjer je največ zlorabe drog. In zgodovina je pokazala, da so evropska mesta tista, ki razvijajo nove inovativne strategije za boj proti drogam. po katerih se potem zgledujejo nacionalne strategije. Prav zato si moramo ogledati urbana mesta, namreč prav oni so inovatori in tudi promotori dobrih praks. Zelo uporabno orodje, ki pokaže na učinkovitost eh, urbanih strategij, je Varšavska izjava. Ta je bila pripravljena na konferenci o urbanih politikah za droge, ki je potekala v Varšavi leta 2016. Tam smo si izmenjali dobre prakse, ki bi jih bilo dobro vključiti v evropske strategije. Evropska unija že ima dober akcijski načrt, pa tudi zelo progresivno in napredno strategijo za droge, Po drugi strani pa tam manjka lokalna perspektiva in več eh, sklicev na individualne potrebe naših državljanov. Ta zamisel, da morajo, držav, da morajo mesta prevzeti odgovornost za svojo politiko za droge, seveda na podlagi nekih nacionalnih smernic. Tukaj imamo deset načel, ki izhajajo iz te eh, varšavske deklaracije. Prve točke so po mojem najpomočnejše. Tukaj piše, da morajo mestne oblasti eh, biti upletene v pripravo politike za droge in da morajo mesta imeti priložnost za inovativne politike za droge. Namreč brez inovacij ni napredka. Tretja točka pa pravi, da se eh, policija ne sme osredotočati na uporabnike drog, ampak mora sodelovati z socialno službo in zdravstvenimi službami. Na tej konferenci so se združili strokovnjaki za droge, nevladne organizacije, organi pregona in tudi Evropski forum civilne družbe za droge. Celotno besedilo Varšavske deklaracije je na voljo na naši spletni strani. Poleg tega mislimo, da obstaja tam tudi. Eh, torej, poleg tega imamo na spletni strani tudi možnost, da podpišete v podporo tej politiki. Sama sem prinesla tudi nekaj materijalov, ki jih lahko preberete in torej spodbujam vas, da to podpišete. Varšavska deklaracija po našem mnenju ne bi smela ostati samo eh, mrtva črka na papirju. Mislim, da je to res dober politični dokument, dobro orodje, ki lahko nakaže boljšo smer za mesta, ki želijo pripraviti urbano politiko za druge. Kljub temu, da ima Evropska unija svojo strategijo za druge, ki je, je zelo dobra, se vključuje sodelovanje s civilno družbo, sodelovanje, izmenjavo dobrih praks in tako naprej se potem iz, izvajanje te skupne strategije v državah članicah zelo razlikuje. Nekatere države imajo tukaj eh, zmanjševanje ponudbe, potem eh, politiko, ki ne sankcionira to, da je nekdo imel majhno količino drog za osebno uporabo, torej dekriminalizacijo in tako naprej. Po drugi strani pa imajo druge države čisto drugačen način izvajanja tukaj in se ne osredotočajo na enake stvari. Dober primer naprednega pristopa je naprimer Kopenhagen na Danskem. Tam je občina odprla zelo učinkovit, eh, torej pripravila zelo učinkovit program za zmanjševanje škode. Nudijo namreč eh, zdravstveno pomoč tistim, ki eh, si ubrizgavajo opioide. Gre predvsem za odvisnike, ki se ne morejo odpovedati um, svoji odvisnosti. Poleg tega imajo tudi program za izmenjavo igel, imajo pa tudi največ prostorov za varno iniciranje, ki jih lahko vidite na fotografijah. Polska mreža za politiko za droge je organizirala študijski obisk Kobenhavna za naše eh, predstavnike mest. Predstavnike občine Kobenhaven smo vprašali, zakaj so se odločili za takšen pristop. Povedali so, da je takšna rešitev bolj ugodna, da je zaradi tega njihovo mesto bolj varno in pomaga uporabnikom drug. Torej, to je najbolj učinkovit način, da upravljanje politike za druge po njihovem mnenju. Poskušali so različne programe in eh, ta je najbolj učinkovit, zato bodo z njim tudi nadaljevali, ker je program najbolj učinkovit, najbolj ugoden in usmerjen v uporabnike. Po drugi strani pa imamo naprimer politiko za druge na polskem. Tam je malo storitev za zmanjševanje škode, že za majhno količino drog eh, lahko dobite tri leta zapora, torej zaporno kazen in tako naprej. Torej, to sta dve države članici Evropske unije, ki imata diametralno nasprotni politiki za droge. Lokalne oblasti torej lahko igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju politik za droge. Prav zaradi tega smo se pred eh, tremi meseci odločili, da bomo skupaj z poslancem Mihajlom Bonjem, iz, torej europoslancem iz Polske, odločili, da bomo predstavili skupno uh, konferenco, ki bo namenjena urbanim politikam za droge. Gospod Mihajl Boni je po tej konferenci poslal dopis predsedniku odbora regi, ki je vključeval tudi poročilo iz eh, te konference. Spodbudil ga je, da tudi odbor regi pri, pomaga pri sooblikovanju politike za droge na lokalni in regionalni ravni. Na tak način člane odbora regijo spodbujamo, da pri tem pomagajo in da upoštevajo varšavsko kon, eh, deklaracijo, ko pripravljajo nadaljne politike za droge v prihodnosti. Torej še enkrat vas pozivam, da vsi podpišete varšavsko delegacijo, ki jo najdete na naši spletni strani. Bom pa z veseljem odgovorila na kakšno vprašanje. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala. Hvala. Sedaj pa bi dal besedo še zadnjemu govorcu. Najlepša hvala vsem skupaj, da ste bili vsi eh, tako jedrnati in ste se držali omejenega časa. Sedaj pa še eh, predstavnica sveta, gospa Aljona Kurbatova, ki je namestnica predsedujočega horizontalne delovne skupine za droge. Povedala nam bo več eh, tudi o direktivi za nove psihoaktivne snovi. Gospod Boni je tukaj poročevalec glede te direktive. Kot veste, se veselimo, da bomo sprejeli ta pomemben političnih svežen po dolgih pogajanjih med institucijami. Torej, gospa Kurbatova, veselim se poročila o napredku. Najlepša hvala, predsedujoči, spoštovani poslanci in kolegi. Naj vam zagotovim, da države članice počnejo vse v njihovi moči, zato da bi ta zakonodajni svežen bil čimprej dokončan. Vsi že živčno pričakujemo te zadnje korake in dokončanje dela. Naš načrt je, da bi do konca leta lahko zaključili postopek. Res je, za nami je dolga pot, ampak mislim, da je to izjemno pomembna naloga, ki smo jo opravili. Kot smo slišali, tudi danes so nove psihoaktivne snovi velik izziv v zadnjih letih je le nekaj držav članic eh, opazilo ta, to veliko grožnjo sintetičnih opioidov. Sedaj pa prav ti sintetični opioidi postajajo veliko pomembnejši v večjih državah članicah in zato potrebujemo novo zakonodajo, da se bolj učinkovito spopadamo s, tem, s to novo grožnjo. Akcijski načrt Evropske unije za 2017 eh, do 2020 o katerem ste govorili tudi danes, je dejansko zelo dober okvir za države članice, znotraj katerega lahko potem pripravijo nacionalno strategijo. Kljub temu, da se situacija v državah članicah seveda razlikuje. Ampak ta okvir, ki temelji na dokazih, vključuje veliko dobrih primerov glede tega, kako moramo pripraviti našo politiko, če želimo biti pri njenem izvajanju kar se da uspešni. Poleg dela, ki smo ga opravili na področju novih psihoaktivnih snovi, bi omenila tudi nekaj drugih vprašanj, ki so jih eh, omenili že drugi kot eh, zelo napredne aspekte našega akcijskega načrta. Ampak, če se za trenutek vrnem k novim psihoaktivnim snovem, prejšnji teden smo imeli sestanek nacionalnih koordinatorjev za droge, kjer smo razpravljali prav o tem vprašanju. Zanimalo nas je, kakšna je situacija v posameznih državah članicah. Jasno je postalo, da potrebujemo več programov za zmanjševanje škode in zmanjševanje popraševanja. Veliko držav članic že pripravlja in izvaja programe eh, za razdeljevanje naloksona in sedaj želijo vzpostaviti pobudo, s katero bi radi zmanjšali vse večje število prekomernih odmerkov, s katerimi se soočajo določene države, ki niso bile dovolj učinkovite. Drugo vprašanje, o katerem trenutno razpravljajo države članice na, področju, na podlagi tega akcijskega načrta, so naprimer alternative za prisilne sankcije. O tem smo govorili že v prejšnjem akcijskem načrtu, ampak ta novi akcijski načrt je veliko bolj specifičen in eh, bolj natančno govori o ukrepih, ki jih lahko sprejmejo države članice. V naši horizontalni skupini za druge pa seveda govorimo tudi o tem, kako bi lahko uspodbudili države članice, da bolj učinkovito preidejo k alternativam za prisilne sankcije. Razumeti moramo, da je odvisnost bolezen, ne pa zločin. In prav zato moramo bolj učinkovito izvajati te pobude na nacionalni ravni. Če povzamem, torej bi rada še enkrat povedala, da so ukrepi opisani v novem akcijskem načrtu, predvsem tudi, kar se tiče novih psihoaktivnih snovi. Pomembna točka na. Uh, našem delovnem načrtu. V naslednjih mesecih bomo definitivno nadaljevali z razpravami o novih psihoaktivnih snoveh. Te so namreč pomembno vprašanje za našo skupino. Bo, razpravljali bomo še naprej, kar se tiče fentanila, razmišljali o tem, kako lahko države članice bolj učinkovito preprečujejo ponudbo teh novih drog. Poleg tega pa bomo razmišljali tudi o dodatnih ukrepih, kar se tiče eh, zmanjševanja popraševanja, doseči namreč želimo te zastavljene cilje. Pa še nekaj, kar je pomembno, ta novi akcijski načrt vključuje tudi kazalnike, kateri, torej kazalnike, ki so bolj specifični kot eh, prej. Imamo sklic na smernice WHO, ko gre za ukrepe za zmanjševanje škode. Na tak način bomo lahko bolje ocenili do leta 2020, kako daleč eh, smo torej prišli pri doseganju zastavljenih ciljev. Najlepša hvala. Hvala, hvala za te informacije. Vidim, da celo eh, svet ne eh, govori podrobno o tem, kakšen je naslov tega poročila, namreč eh, upal sem, da boste to izgovorili sam ne morem izgovoriti te dolge spojide. Ne vem, ali lahko gospod Boni to stori, ampak eh, jaz ne znam. Poskušal sem, pa sem na koncu vseeno napačno izgovoril to spojino. Torej, še enkrat najlepša hvala, hvala za vse te informacije, ki so bile zelo koristne. Kolegi ste verjetno opazili, da je z nami veliko govorcev, ampak. Eh, Pripričan sem, da se poročevalec strinja z mano, da smo si želeli celosten pregled tega, kakšna je situacija. Kar se tiče dela v agencijah, kar se tiče komisije in tudi pogled strani organov pregona, tako da je dobro, da smo res dobili celosten pregled na to politiko. Včasih smo to temo nekako. Um, še ob koncu umestili na dnevni red, ampak je dobro, da temu sedaj posvetimo več pozornosti. Sedaj pa bom dal besedo uh, poslancem, začel bi kar z poročevalcem, gospod Boni, izvolite. Merchant, eh, uh, to, uh... Hvala lepa. Hvala tudi vsem, ki ste predstavili stališče vaših institucij, pa tudi predstavnikom civilne družbe. Mislim, da nam to omogoča nek celovit pogled na ta vprašanja, ki so zelo kompleksna in to je zelo koristno za ta naš današnji hearing. Najprej hvala MCDDA, torej naši agenciji, za opravljeno delo, za številna poročila, za dobro analizo številnih trendov, s katerimi se tu soočamo. Mislim, da je zelo koristno in pomembno imeti to vrstno agencijo. To, kar je zdaj pomembno in to moramo imeti v mislih, ko bomo potrebovali novo uredbo in novo direktivo z določenimi spremembami glede novih psihoaktivnih snovi in eh, ko bomo tudi uveljavili novo možnost za izvajanje boljših ocen tvegan glede teh novih psihoaktivnih snovi in prav tako mm, bomo pripravljeni na sistem zgodnega opozarjanja. Tako da mislim, da moramo imeti v mislih tudi določene možnosti za nadaljni razvoj teh agencij. Kajde to zahteva analizo, to zahteva sodelovanje, to zahteva tudi sodelovanje z nacionalnimi kontaktnimi točkami in mislim, da je to še kako potrebno in tudi koristno. Kot tretje, ko obravnavamo razmere v posameznih državah in ponekod so vlade vključene v aktivnosti, v politike, ki so pomembne za implementacijo teh ključnih ciljev za evropsko strategijo na področju drog, ampak v nekaterih državah pa vendarle beležimo določeno distanco do teh vprašanj. Tako da menim, da bo potrebno naše države članice vendarle nekoliko spodbuditi k ukrepanju. In eh, mislim, da bo ta novi model sodelovanja na področju novih psihoaktivnih snovi prava pot. Četrta zadeva. Razumem, da zdaj delamo, da skušamo spremeniti razmere, ampak po drugi strani, kot je bilo danes tudi že prikazano, organi preiskovanja in pregona nimajo ravno ne vem kako velikega učinka in vpliva na razmere. In to je neko vprašanje v razmislek nam vsem zdaj. Razmisliti moramo o tem, kako lahko pomagamo organom preiskovanja in pregona v državah članicah in pa tudi na evropski ravni, se pravi Europolu. Rečeno je bilo, da občutimo premalo možnosti za izmenjavo podatkov s tretjimi državami, ker nimamo ustreznega okvirja, ki ga seveda potrebujemo na evropski ravni. In to je problem, ki se ga je treba lotiti ločeno in premisliti o tem, kako lahko vendarle podpremo določene rešitve, sploh ko gre za hude oblike kriminalitete vezane na eh, mamila, kako svore se lahko bistveno bolje organiziramo, kar zadeva omogočanje to vrstnih izmenjav podatkov oziroma informacij. Še ena stvar, ki je pomembna, mislim, da moramo okrepiti sodelovanje med Europolom in našimi nacionalnimi organizacijami. Kajti to, kar je pomembno, je, da se zavedamo, da dosežkov ni v smislu novih, dodatnih dosežkov na tem področju. In uh, zdaj v času, ko se dogaja ta prehod ko uporabnike drog ne kriminaliziramo kot prvo, ampak jih obravnavamo kot eh, ljudi s težavo in se jih torej obravnava z vidika eh, bolezni. In eh, zato se moramo boriti ne proti uporabnikom, ampak z industrijo, ki proizvaja ta mamila. V Evropi in eh, posod po svetu. In z tega vidika je pomemben naslednji zaključek. Veliko možnosti je za dostop do novih psihoaktivnih snovi in eh, mamil eh, ravno preko interneta in zato moramo razmisliti o tem, kakšna nova orodja potrebujemo za učinkovitejši boj proti tovrstnim pojavam. Peta stvar. Mislim, da je izredno pomembno razumeti pomembno vlogo, ki jo igrajo nevladne organizacije. Ko se borimo proti mamilom, ko skušamo ljudem pomagati, moramo upoštevati tudi vprašanje, kako te politike, te ukrepe, te aktivnosti narediti bistveno eh, bolj celostne, da bo ljudem bolje, da bo družbena atmosfera boljša in da bodo tudi lokalni partneri aktivni. To, kar je dejala Agneška, je zelo pomembno. E, omenjena deklaracija in pa mreže. Mreže so zelo pomembne. Torej, eden od zaključkov z evropske perspektive, e, z vidika evropskih institucij, Evropske komisije, parlamenta je, da moramo nuditi podporo vsem mrežam, ki so zelo pomembne in ki lahko tudi širijo boljše znanje o najboljših praksah v posameznih regijah. To je pomembno. No in še zadnja stvar. Dobro, kaj so zdaj zaključki te javne predstavitve? Po mojem mnenju so trije ključni zaključki. Štirje v bistvu. Najprej, naše politike na nacionalni ravni in evropski ravni moramo prilagoditi implementaciji teh novih eh, priložnosti, ki se ponujajo v okviru MCDDA na področju boja proti novim psihoaktivnim snovem, ocena tveganja, sistem eh, zgodnjega opozarjanja. Vse to zahteva tudi nove dodatne vire za MCDDA. Druga stvar, ko govorimo o preventivi, ko govorimo o boju proti drogam, moramo omogočiti tudi ustrezno delo naših organov pregona in preiskovanja in premisliti o tem, kako jim lahko pomagamo tudi z spremembo in na novo opredelitvijo tega okvira za izmenjavo podatkov in seveda tudi tudi vprašanje uporabe novih metod dela in novih tehnologij. Tretja zadeva, to so nekateri govorniki že omeli, treba je sprožiti razpravo glede eh, kanabisa, se še posebej kar zadeva eh, medicinsko uporabo hm, kanabisa. Ta razprava že poteka na polskem in na evropski ravni mislim, da moramo tudi po eni strani biti previdni. Ja. ker si ne želimo ideološke razprave na to temo, ampak vendarle pa je treba prisluhniti novim signalom, ki obstajajo. No in še zadnja stvar, to sem že povedal, to sem že omenil, gre za pomen izmenjave mnen nad vsemi partnerji in deležniki in uh, ustvarjanje močnejših mrež za izmenjavo teh najboljših praks. Hvala lepa. Hvala, gospod Boni. Helga Stevens. Thank you, Chair. Hvala lepa. Predsedujoči kolegice in kolegi, najprej hvala vsem govornikom za zelo zanimive prispevke. To je izredno pomembna tema, to je tudi zelo kompleksna in eh, težavna tema. Slišali smo že za izboljšano sodelovanje med različnimi agencijami na področju mamil eh, in Europolom in nacionalnimi organi. Ampak poleg novih strategij, poleg eh, novih pristopov eh, vidimo tudi povišan pojav prekomernih odmerkov, čeprav sta popraševanje in ponudba na enaki ravni. Ali torej ni nekih radikalnih novih rešitev, ki bi se izkazale za delujoče, za uporabne? Trg vredno 24 milijard evrov, kjer organiziran kriminal kuje dobiček iz velikanskega človeškega trpljenja je nekaj, čemu ne treba narediti konec. Torej, vprašati se je treba, kaj bi delovalo na ulici, ne samo v naših eh, sejnih dvoranah. Še posebej vedoč, da se mamila zdaj vedno bolj prodajajo tudi preko spleta. Prav tako me zanima, ali ste morda že preučili ameriško politiko na področju drog in morda kaj bi se lahko naučili iz njihovih najnedavnejših korakov. Nekatere zvezdne države, ki so legalizirale uporabo eh, marihuane, so morda eh, nek vir učenja. Lahko se naučimo kaj o prednostih ali pa pomankljivostih teh novih politik. Hvala, gospod Zdehovski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil vsem govornikom v tej razpravi te razpravi sem sicer sledil nadaljavo iz pisarne, ampak eh, moram reči, da me vedno zelo veseli, da to vrstni pogovori potekajo v Evropskem parlamentu, kajti na ta način lahko dobimo nek celovit pregled problematike in vidimo, kakšne so različne situacije, s katerimi imamo upravka. Imamo na primer različne poglede ki jih moramo imeti, naprimer mi na češkem, ker vidimo, koliko različnih vrst drog obstaja. Ampak te nove oblike, te nove droge bi se lahko proizvajale, sintetizirale tudi na našem ozemlju. Eh, če tudi zdaj morda te težave še tam nimamo. No in vidimo, da je pomembno, da evropski karavan obravnava vprašanja vezane na te nove psihoaktivne snovi. Ampak treba je seveda najprej videti, kaj pa so, kakšne pa so te nove snovi, ki se zadnja leta pojavljajo na seznamu. In eh, ugotoviti je potrebno, kakšne so različne oblike proizvodnje. V petek smo na Češkem imeli tri razprave v zaporih in ugotovili smo, da je tam zelo prisotna droga. Eh, Marihuara je zelo eh, prisotna in razprava, ki je tam potekala, je se je vrtela predvsem okrog tega, da so tudi zaporniki začeli razpravljati in govoriti o posledicah teh novih drog, ki se pojavljajo, ki imajo lahko tudi katastrofalen učinek na obnašanje ljudi. Kar nekaj teh novih substanc je na trgu, ki vplivajo na mlade in pri nas imamo naprimer tudi pojav pijač, v katere se primešujejo te nove snovi. No, zelo pomembna se mi zdi tudi izmenjava informacij. Na obisku v Maroku smo naprimer videli, da gre za izredno kompleksno tematiko in da je te stvari treba gledati celokupno. Imamo program zdravljenja in pomoči osebam, ki so bolele za AIDS-om in tu gre tudi potem za seveda neposredno povezavo z drogami. Tu gre najle za programe preprečevanja širjenja virusa HIV, ampak tudi za številne druge s tem povezane tematike. Veliko izmenjav informacije je bilo, ne le z ZDA, ampak tudi z afriškimi državami. V Afriki namreč vidimo, da je veliko držav, od katerih izvirajo, iz katerih izvirajo eh, te droge. Vidimo tudi razmere v Rusiji, v Mehiki. Pravijo mi, da droga, ki prihaja na ozemlje Češke, eh, tja prihaja v paketih, poštnih paketih, ki jih pošiljajo z Kitajske. Tako da vidimo, da gre za številne siva področja, ki se uporabljajo tudi za potem plačevanje teh pošiljk. In treba je preučiti stanje na trgu marihuane, tudi potrošnjo. Po številnih obiskih na terenu smo tudi ugotovili in mladi se s tem strinjajo, da če legaliziramo marihuano, če skušamo obdavčiti promet z marihuano, bi to še vedno ohranilo črni trg. Kaj ti, ko začneš marihuano prodajati po neki komercialni ceni, potem en joint ne bi stal 2-3 evre, ampak bi potem naenkrat stal, ne vem, 400-500 evrov, odvisno od eh, kakovosti, od eh, snovi, kaj ti snovi bi bilo potrebno testirati, potrebne bodo uh, zdravstvene raziskave, dokumentacija in to bi tudi potem pomenilo, da bi marihuana padla uh, znotraj prepovedi kajenja in uh, mladi seveda tega ne bi ravno dobravali. Tako da mislim, da je treba razmisliti o negativnih učinkih kajenja na človekovo zdravje in človekovo osebnost. Což se můžeme kouknout na příklady třeba v Kalifornii, tak si myslím... Torej upoštevati je potrebno ta zdravstveni vidik in pa tudi možnost obdavčitve, če bi legalizirali marihuano. Če pogledamo razmere v Kaliforniji, verjetno zadeve ne bi bile tako zelo privlačne, kot so zdaj. Tako da mislim, da moramo imeti zelo odkrito razpravo in eh, ne zgolj govoriti o legalizaciji. Sam sem tudi kadil marihuano, ko sem bil mlad in verjetno samo zato, ker je bila prepovedana. Če ne bi bila, verjetno o tem ne bi niti razmišljal. In uh, ravno na ta vidik pogosto, zelo po, pogosto uh, pozabljamo, namreč da gre ravno za ta vidik nekakšnega prepovedanega sadeža. No, torej, zdaj sem se na ta način razgalil, vam priznal, ampak eh, tudi pri svojih otrocih vidim, da je vprašanje drug bistveno bolj razširjeno in zelo pomembno je vprašanje, ali je nekasno prepovedano ali ne in ali imamo ustrezne programe ali ne. Hvala lepa, Tomas, vsekakor lahko uveljavimo parlamentarno imuniteto, če se bo kakorkoli zgodilo zdaj na podlagi tega. Ignacio Corao. Si, grazie, grazie, presidente. Hvala, predsednik. Jaz se kar strinjam s tem, kar je dal ravno kar na mizo kolega, kar zadeva splošne razmisleke o drogah, o mamilih. Mislim, da tega primankuje tudi slaba udeležba na današnji javni predstavitvi, mislim, da to kaže tako strani komisije kot strani poslancev. Mislim, da vse to kaže, da je zelo pomembno to temo uvrstiti v osrče tudi parlamentarne razprave. To je zelo težko, kajti veliko je predsotkov v smislu vsa mamilja so ista, vsa mamilja so slaba. No, mislim, da je pomembno, da se pogovarjamo kar se da odkrito in eh, mirno. Eh, rekreativne droge, marihuana, hašiš, nas eh, stane ta zelo veliko v smislu prizadevanj organov pregona. Vete, vidimo, da je največji del obsodb in pa tudi aretacij ravno iz naslova teh mehkih drog. Če bi te stvari legalizirali, če bi ustvarili zakonit trg, potem bi veliko denarja lahko namenili boju proti trdim drogam, ki imajo bistveno hujše posledice. Skratka, leto 2019 nas čaka. nova strategija oziroma neka nova usmeritev na ravni ocen in to mislim, da je priložnost, da tudi eh, parlament pripravi svoje novo stališče. Zdaj, lepo bi bilo, če bi imeli stališče Evropske unije na splošno, ampak eh, dejstvo je, da je treba najprej sploh sprožiti razpravo. Mislim, da je pomembno, da se ne lotevamo tega ideološko. Če se tega lotimo praktično, bi bilo to bistveno bolj koristno in to za vse. Hvala. Ja, se kar zelo strinjam s tem, kar ste eh, povedali glede pomena te tematike v primerjavi z načinom, kako se to obravnava tudi na našem področju politike. Ampak razlogi so številni, o tem bi se lahko na dolgo in široko pogovarjali, ampak se absolutno strinjam vpliv na družbo, na organe pregona in tako naprej je, je velik. No, v vsakem primeru, nekaj časa bi zdaj pustil še za odgovor poslancev. Gospod Boni, želite še kaj dodati? Ne? Prepričani? Dobro. Torej, kar zadeva naše, naše govornike. Ni vam treba vsem zdaj odgovoriti sem zato, da boste odgovorili, če se želite pač dotakniti posameznih eh, zadev, posameznih eh, tem, ki so jih izpostavili kolegi ali če želite podati zgolj nek zaključek, izvolite. No, vrstni red ni, ni potreben, imamo kar še nekaj minut, tako da bi rad še, samo še enkrat podaril to, kar je del gospod Korao, pa tudi drugi kolegi, namreč danes smo si zelo prizadevali poskrbeti za, kar se da, celovit pogled na to tematiko. Politika na področju drog je kompleksna in želeli smo torej tudi to omogočiti. Izvolite. Hvala lepa. Čisto na kratko bi se rada odzvala na to, kar je bilo rečeno glede novih psihoaktivnih snovi, kajti mi smo aktivni na tem področju z posebnim projektom, obravnavamo razmere v različnih državah v Evropi in kaj vidimo? Opažamo, da je ta sistem za zgodnje opozarjanje, kar je zelo pomembna stvar v evropskih državah, ne deluje povsod najbolje. In to deloma tudi zato, ker nimamo dobre povezave med institucijami, ki so odgovorne za ta sistem zgodnega opozarjanja in pa organizacijami civilne družbe na terenu, naprimer. Eh, ljudje, ki so na terenu v stiku z uporabniki, imajo bistveno več informacij glede tega, kakšne substance trenutno na ulici uporabniki uporabljajo in tega ne morejo neposredno eh, prenesti v sistem za zgodnje opozarjanje. Uh, No in še en kratek komentar na temo, zakaj nove psihoaktivne snovi verjetno ostajajo tako zelo popularne. Zavedati se moramo, da smo določene tradicionalne droge tako zelo kriminalizirali, eh, kokain, heroin in tako naprej, da jih številni potencijalni uporabniki več ne uporabljajo, še posebej kokain, ampak so začeli uporabljati nove druge nove mamile, ki so pogosto bistveno bolj eh, nevarne in niti ne vemo, kakšne snovi vključujejo. Tako da mislim, da moramo razmišljati tudi o dekriminalizaciji določenih drog. Se želi še kdo dotakniti? Gospod eh, Baroto, izvolite. Ja, hvala lepa, predsedujoči. Ja, rad bi se navezal na to, kar je dejal gospod Boni najprej. In eh, rad bi se mu iz srca zahvalil za izrečeno podporo našim prizadevanjem za eh, boj eh, proti. proti novim psihoaktivnim snovem. Po dve vsak teden sta uh, prisotni na trgu, po dve novi se pojavite na trgu in to je veliki izziv. In ocena tveganja in analiza sta ključnega pomena, kajti ne želimo kar tako prepovedati vsake nove eh, kemikalije. Stvari je treba narediti prav, resursi so pomembni, kajti trg je v popolnem razcvetu, vsekakor. Tako da hvala lepa za to razmišljanje, gospod Bori. In hvala seveda tudi eh, temu odboru. Eh, vaša podpora je za nas zelo pomembna. No, gospod Korao in gospod Boni sta oba omenjala temu razprave. Ta parlament, ta odbor, igrata izredno pomembno vlogo pri tem, da se evropskim državljanom daje glas in da se ta glas sliši na evropski ravni, v evropski razpravi. Leta 2019, kot je gospod Korao zelo eh, pravilno povedal, bo prišlo do pregleda desetnetega eh, načrta dela OZN, UNGAS, in eh, veliko se je zgodilo v teh zadnjih letih, tako vsega, zelo veliko novih znanj imamo. Eh, zdaj nočemo deliti lekcije nikomor, ampak mislim, da lahko pa kar nekaj znanja delimo z drugim. Tudi ta parlament mislim, da ima kaj za pokazati. Eh, in eh, kanabis za medicinsko uporabo, vse, kar je aktualno vprašanje in način, kako se lotevati teh pojavov, je aktualno vprašanje. Če se odzovem na to, kar je dela gospa Stevens, uporaba marihuane, zakonita uporaba marihuane v ZDA v Uruguaju je zelo pomembno vprašanje za nas, da vidimo, da razumemo, kaj zakonita distribucija marihuane v določenih pogojih lahko pomeni. V ZDA eh, vidimo trg, ki ga močno žene profit, tega ne moremo ravno primeriti z Evropo, kjer bi bila prioriteta verjetno javno zdravje in eh, varstvo javnega zdravja, ampak vendarle, eh, kot MCDDA, zelo natančno spremljamo ta trg in bomo verjetno prihodnje leto že poskušali predstaviti določene informacije glede našega razumevanja tega razvoja. Hvala lepa. Hvala tudi agenciji za delo, ki ga upravljate. Izvolite, predstavnik Evropola. Hvala, predsedujoči. Številni drugi govorniki so izpostavili pomen izmenjave informacij in to je seveda ključnega pomena uredba o Europolu in eh, naše informacijske rešitve so namenjene ravno obdelavi obveščevalnih podatkov, ki jih dobivamo od eh, držav članic in eh, kadarkoli imamo pravka z hudo in organizirano kriminaliteto, pa naj gre za trgovino z mamili ali za, drug, za druge oblike organizirane kriminalitete, države članice vedno uporabljajo naše sisteme za izmenjavo podatkov, kajti na ta način se zagotovi tudi naša podpora državam članicam, ko gre za eh, ohranjanje situacijske ozaveščenosti na področju trgovine z mamili in na ta način lahko tudi usmerjamo uh, ciljne aktivnosti, ki se osredotočajo na posameznike in organizacije, ki imajo največji dobiček od trgovine z mamili. In to je seveda eno ključnih vprašanj za nas. To bi tudi omogočilo uh, bistveno enostavnejše uh, zaplembo uh, ko gre za sledenje premoženja in eh, zaplembo, je stopnja uspešnosti manj kot dvodstotna, tako da tu mislim, da vsega, kar imamo veliko prostora za eh, razvoj. Eh, no, ta iste kriminalne združbe se ukvarjajo ne le z trgovino s pomeli, ampak tudi z drugimi eh, kaznevimi dejanji in dobiček kujejo na račun običajnih ljudi. No in Razumeti moramo tudi pomen sodelovanja s tretjimi državami in to je povezano ne le z trgovino z mamili, ampak tudi z drugimi eh, pojavi, eh, z drugimi oblikami organizirane kriminalitete. Če pogledamo operativno okolje, vidimo, da e-trg postaja vse pomembnejši, ko gre za prepovedane storitve ali eh, blago vključno za mamili. In to seveda širi trg organiziranih kriminalnih združb. To tudi olajšuje dostop uporabnikov do teh snovi na različnih lokacijah in to seveda eh, samo še bolj izpostavlja potrebo po učinkovitejšem sodelovanju s tretjimi državami. Kar zadeva dobre izkušnje v ZDA, vsekakor v Europolu imamo tudi častnike za zvezo iz ZDA, eh, iz različnih agencij, vključno z DEA. Kot rečeno, podatke izmenjujemo in ena od tem, o kateri govorimo, je tudi kako se lotiti trgovine z mamili na tako imenovanem temnem spletu, Darknet. Kar zadeva kanabis, govorili smo o možnosti, da bi skupaj opravili oceno o legalizaciji se pravi, kakšen učinek je imela legalizacija na ameriško družbo, tako kar zadeva javno travi, pa tudi kar zadeva varnost. Hvala lepa. Najlepša hvala. Še komisija bo dobila veselo. Gospa Steven se je zastavila vprašanje glede eh, ameriške politike. Vem, da nas veliko ljudi spremlja preko spleta. In naj samo še enkrat podarim, da so vaši oblični prispevki na voljo tudi na spletni strani. Eh, to povem samo toliko za tiste, ki nas spremljajo preka spleta. No, še morda zadnji prispevek komisije. Izvolite. Ja, hvala. No, morda bi svoje strani povedala par besed glede stikov za OZN in eh, kaj nas čaka do leta 2019. Eh, še kako dobro se zavedamo tega procesa, ki je v teku, to seveda spremljamo. In namen EU mora vsekakor biti, da v tem procesu ohranimo dosežke, ki izhajajo iz dokumenta UNGAS 16. Kajte, kot slišimo iz Dunaja, to je kolego, ki se tam pogajajo, tega nikakor ne moramo vzeti nekako za že doseženo in eh, da se bodo ta stališča tudi ohranila. Kajte, kar nekaj držav, želi ponovno narediti korak nazaj. Tako da mi kot Evropska unija vsekakor moramo braniti, zagovarjati eh, pristop, ki temelji na javnem zdravju, ta uravnotežen pristop, ki je bil identificiran v dokumentih UNGAS. Ne vem, ali veste, ampak potekajo redni dialogi z različnimi državami, vključno naprimer tudi za ZDA, tako da vsekakor imamo izmenjave z našimi partnerji v ZDA, tudi kar zadeva učinkovitost in kar zadeva rezultate politike glede kanabisa. To je ena od tem, ki je tudi na dnevnem redu našega naslednjega sestanka in vsekakor bo na dnevnem redu še prihodnih sestankov. No, prav tako se pogovarjamo s Kitajsko in eh, na začetku leta smo že imeli posvetovanje s Kitajsko in vsekakor se zavedamo, da je to izvor večino, večine novih psihoaktivnih snovi oziroma prekurzorjev. Glede kanabisa mislim, da je zelo dobro, da smo v akcijski načrt vključili tudi ukrep za kanabis. To je ukrep, ki se osredotoča na raziskave, na zbiranje kanabisa podatkov. Ne gre za politično mm, odločitev, gre za zbiranje podatkov glede politiko zvezi s kanabisom, ne le v EU, ampak eh, na globalni ravni. In na tej podlagi mislim, da lahko še nadalje potem razvijamo morbitne politike na tem področju. No in še ena zadeva glede politike na področju drug na splošno. Mislim, da nam nekoliko manjkajo prioritete v primerjavi z drugimi politikami ki so bile zdaj v spredju, kot naprimer terorizem, eh, migracijska kriza. In eh, tudi z tega vidika mislim, da je pomembno, da tu izpostavimo povezave in da pokažemo, da je trgovina oziroma teh otapljenih mamil tako velik vir denarja, da te skupine potem kujejo dobičke tudi na drugih področjih dejavnosti. In mislim, da je pomembno, da zberemo več podatkov glede tovrstnih povezav in to bi morda na koncu imelo za učinek to, da se je tudi tehotapljenje mamil bolj izpostavi. Veseli me tudi, da Europol krepi svoje dejavnosti na področju mamil, kajti to je vsekakor tudi ena od naših ugotovitev, namreč, da ukrepi za zmanjšanje ponudbe Eh, drog niso ravno imeli želenega učinka, tako da mislim, da moramo ta politični cikl sedaj dopolniti še z aktivnostmi na evropski ravni in vsekakor morajo mamila tudi biti prioriteta med desetimi prioritetami v tem političnem ciklu. Toliko za enkrat z moje strani. Hvala. Hvala lepa. Zdaj bomo počasi zaključili to javno predstavitev, ampak eh, rad bi se še enkrat zahvalil vsem govornikom, vsem govornikom strokovnjakom za njihove odlične prispevke in rad bi še enkrat povdaril, da so za širšo javnost na voljo tudi preko spleta. Mislim pa, da je to tudi obudilo interes tu v našem odboru, ravno zaradi te dosejev na področju novih psihoaktivnih snovi. Eh, gospod Bon je eh, to povedal tudi svet, smo slišali. No, ampak ta odbor nasplošno je zelo zainteresirani to tematiko, ne le zaradi agencije, ampak zato, ker tudi z političnega vidika to predstavlja pomembno uh, tematiko. No in kot so kolegi dejali, je to področje velikanske odgovornosti. To sicer ni vedno odraženo v času, ki ga lahko namenimo temu področju, sploh uh, z vidika povezav z policijskim delom in drugimi eh, elementi, ampak to je področje, ki ima velik eh, pomemben učinek na družbo in mislim, da je pomembno, da ohranimo. Eh, podarek na tem področju. Tako da mislim, da je kakovost javne predstavitve to tudi potrdila mm, za spremembo. In eh, moram reči, da je bilo tudi vse skupaj zelo celostno. Tako da hvala vsem, da ste se osredotočili na to tematiko, kajti kaj preveč enostavno je odstaviti na drugo temo, zdaj pa kratek odmor do pete ure, ko začnemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Hvala lepa.

Okay, colleagues, um, let's make a Prav, kolegice in kolegi, nadaljujemo. Predvsej natrpan dnevni red imamo. Poročevalka je tukaj, tako da lahko nadaljujemo s četrto točko, digitalni trgovinski strategiji naproti. Gre za obravnavo snutka mnenja po členu 53. Poročevalka je Angelika Mlinar, podala bo predstavitev, potem pa bomo slišali še mnenja počalcev Sencije. Angelika, prosim. You, to... Hvala lepa, predsednik. Se upravičujem, da ste morali čakati nekaj minut. Veliko imam pravko po parlamentu, več čas tekam sami tam. Skušala sem zajeti vse vidike temeljnih pravic, kar se tiče prenosa podatkov v digitalni trgovini. V evropski trgovinski politiki moramo biti pregledni, odgovorni, tako da bomo ponudili prednost za vse državljanje, rasti delovno mesta, istočasno pa moramo sprejeti izzive trenutne trgovinske politike, globalno gledano. Listina o temeljnih pravicah zagotavlja zasebnost, varnost zasebnosti in eh, osebnih podatkov. O tem se ne moramo pogajati in varstvo podatkov je bilo vedno izključeno iz mandata trgovinskih pogajanj EU. Okvir za zaščito podatkov že dovoljuje prost pretok podatkov znotraj Evropske unije in s tretjimi državami, seveda, če so izpolnjene zahteve. Splošna redba o zaščiti podatkov ne samo pojasnjuje pravila za dostop do ravni zaščite v tretjih državah, ampak tudi kodificira enega od orodij, ki se že uporablja v mednarodnih transferih, obvezujočih pravilih med podjetji in ponuja dve možnosti za olajšanje prenos podatkov. Gre za certifikacijo in kodeksa ravnanja. Komisija mora biti previdna pri pripravljanju pravil za čezmejni prenos podatkov, tudi za sporazume o svobodni trgovini, ker morajo ti popolnoma izpolnjevati pravila Evropske unije za zaščito podatkov. Zaščita osebnih podatkov je temeljna pravica in visoki standardi na tem področju bodo morali biti zagotovljeni pri digitalni ekonomiji. Tako bomo ukrepili digitalno trgovino. Komisija bi morala delovati kot varoh za visoke standarde za zaščito podatkov na mednarodni ravni. Zato se mora posvetovati z organi za varstvo podatkov pred sklenitijo mednarodnih sporozumov, ki lahko potencijalno vplivajo na varstvo podatkov. Še več, trgovinski sporazumi, mislim, so lahko nekaj, kar lahko izboljša digitalne pravice. Internetna torej netajnost, prepoved lokalizacije podatkov, odgovornost posrednikov lahko krepijo zaščito svobode govora, naprimer. Še prav posebno. Prav tako se moramo lotiti vseh oblik digitalnega protekcionizma, tudi posebnih zahtev za geolokalizacijo, kajti to je v nasprotju z varstvom podatkov EU. Promocija visokih standardov za varstvo podatkov in mednarodne trgovine morate iti z roko v roke, po mojem mnenju, v digitalnem obdobju. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako sedaj pa poročavci v senci. Približno dve minuti vsak. V imenu Emila Radeva, Roberta Mecola, prosim kot not. Da, nadomeščam gospoda Radeva, ki ga ni tukaj. Hvala lepa za uravnoteženo mnenje. Besedilo je zelo praktično glede na raztoč pomen digitalne trgovine. Ne manjšamo pa visokih standardov za varstvo podatkov EU. Podal bo predloge spremem, to bo najprej sporočil poročevalki. Lahko pa je zagotovimo, da bo to dopolnilo in ne bo šlo proti mnenju. Thank you very much. Hvala lepa. V imenu SNT. Monika Benova Flašikova. V imenu gospe Grapini, prosim. Uh, Hvala lepa. Gospod predsednik, v imenu naše porčevalke Senci, gospe Grapini, se želim zahvaliti porčevalki za opravljeno delo pri tem dosejo. Vemo, da je zelo pomembno izpostaviti, da mora digitalna strategija Evropske unije upoštevati dejstvo, da bo čezmeni pretok podatkov vedno spoštoval naše okvire, naša pravila in našo zakonodajo. Zbiranje hramba podatkov, tudi finančnih, ekonomskih, statističnih in tudi njihova digitalizacija, vse to je postal pomemben del digitalnega poslovnega modela. Zelo pomembno je, da je imeti dodano vrednost pri čezmejnih ekonomskih dejavnostih. Harmonizacija standardov je ključnega pomena, to je najboljši način za spopadanje z ekonomskimi izzivi. Čeprav digitalna strategija za skupni trg rešuje veliko izzivov, imamo veliko izzivov še vedno pred nami, tudi na globalni ravni. Naprimer, nepregledna zakonodaja, dejavnosti različnih vlad, ki so nezakonite, težave s hrambo podatkov in tako dalje. Evropski oblak, reforma avtorskih pravic, vse to ima mednarodne razsežnosti in to bi lahko rešili z Evropsko digitalno strategijo. Naša skupina bi se rada osredotočila tudi še na eno pomembno vprašanje in to je, da bi morali pravila pripraviti tako, da bomo lahko se spopadli z novo obliko digitalnega protekcionizma, ki se uporabljajo v skladu s podatki, eh, oprostite, v skladu s pravili, ki trenutno veljajo. Prav tako moramo spoštovati pravilo internetne neutralnosti, kajti to je zelo pomembno, da se ne bi moč osredotočila v enih rokah. MSP moramo olajšati dostop tistim, ki so dejavno na tem področju, vse države članice morajo imeti prednosti zaradi digitalne trgovine. Zato, da bi nam to uspelo, pa morajo evropska podjetja sodelovati, kar se tiče težav, kot so postopki, ki se ponavljajo, kar se tiče oteženega dostopa do trga. To lahko potem vodi do eh, neželenih zamud in nadaljnih stroškov. Prav tako bi morali to uporabiti za boj proti korupciji, naprimer tako, da povečamo preglednost različnih digitalnih trgovinskih strategij. Tako se lahko borimo proti korupciji in lahko upoštevamo mednarodne konvencije in načela. Na ta način bi morali uskladiti standarde, zagotoviti varnost v imenu gospe Grapini. Se še enkrat zahvaljujem poročevalki, sem poročevalcem v senci, upamo, da bomo dobro sodelovali in dosegli dober rezultat za naše državljane. Hvala lepa. Hvala lepa, Monika. Sedaj pa Erga Stevens v imenu Daltona za IKR. E Hvala lepa, kolegice in kolegi. Gospod Dalton se upravičuje, ker ni mogel priti sem zaradi drugih obveznosti. Zato bom podala nekaj pripomp njegovem imenu. Naj se zahvalim poročevalki za opravljeno delo pri tem mnenju. Sama sem poročevalka za skupni trg in zaščito potrošnikov. In moram reči, da se z veliko elementi strinjam. Najprej, res je poročevalka pravi, da je zaščita osebnih podatkov nekaj, o čemer se ne pogajamo naša zakonodaja na tem področju je najodločnejša globalno in to daje podjetjem in potrošnikom zelo veliko potencijala in zaupanja. To je zelo pomembno za spustitev potencijala digitalnega trga. To zagotavlja zasebnost nas, našim državljanom, prav tako pa varnost državam članicam. Prav tako smo videli v obliki GDP, GDPR, ja, velik korak naprej pri zaščiti pravic. Seveda, potrebno je zaščititi osebne podatke. Tretje države pa tega ne smejo izkoriščati za skriti protekcionizem. Strinjam se s poročevalko, digitalni protekcionizem, še prav posebno ne upravičena geolokalizacija, je v nasprotju z našo zakonodajo za varstvo podatkov lokalizacija sama po sebi blokira digitalno trgovino in duši pretok podatkov. Prav tako državljani nimajo možnosti sodelovati na globalnih trgih. Potrebno je spoštovati zakonodajo in ta odbor mora biti jasen in odločen, da je ustrezna raven zaščite podatkov naša glavna prednostna naloga. Vse to mora biti vključeno v mednarodne trgovinske sporozume, misliti moramo globalno. Ne tarifne ovire morajo biti spet na dnevnem redu STO. Biti moramo bolj jasni. To je potrebno izvrševati le takrat, ko ščitimo podatke državljanov ali posebnih okoliščinah zaradi nacionalnih varnostnih razlogov, ne pa kot protekcionistična zaščita za inovacije in trgovino. Veselim se sodelovanja s poročevalko in drugimi kolegi pri teh vprašanjih v naslednjih tednih. Hvala lepa. Thank you. And for the Greens, Jan Albrecht, please. Sedaj pa zeleni Jan Albrecht, prosim. Thank you very much, uh... Hvala lepa v imenu Jean Lambert, sporočak v senci, želim čestitati poročevalki za osnutek. Mislim, da je to dober predlog. Naj izpostavim eno vprašanje, ki bi po naše lahko bilo bolj pojasneno in to je seveda točka v prvem odstavku, kjer je zapisano, da bi morali spoštovati pravni red delo varstvo podatkov ter poštevati standarde glede temeljnih pravic. Kar se tiče prostega potoka, pa bi radi večje pojasnilo, to smo že omenili v resoluciji, glede pogajan od TTIP in TISI. Pričakujemo od komisije, da bo tudi zagotovila, da bomo v trgovinskih sporazumih vedno imeli tudi horizontalne določbe, ki bodo v polni meri zagotavlja pravico vsake strani urejati to področje. Tako bodo potem v teh trgovinskih sporozumih sobovane tudi izboljšave zasebnega prava. Vloga sporozuma o ustreznosti bi lahko bila dopolnjena s točko, ko je. Yeah naša glavna priložnost imeti ustrezne dogovore za mednarodni pretok podatkov. To ste dve pripombi. Konc koncev bo to morda zagotovilo še nekoliko več zagotovil, že sedaj pa je to zelo dobro. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa še vračam besedo počavke Angelika. Zelo kratko bom. Hvala lepa. Hvala lepa vsem predstavnikom mojih počalcev senci, mislim, da se strinjamo, da se vsi veselimo sodelovanja in veselim se vseh predlogov spremljenja. Hvala lepa. Citik. Kaj ste storili, da ni noben počal senci želel priti? No, vseeno, zelo strezno, odlično so jih eh, predstavljali njihovi namestniki. Boljše ne bi mogli biti. Rok za odložitev prologa spremembe je 28. september ob 18. Hvala lepa, poročevalki. Hvala lepa predvsem kolegom, ki so prišli in zastopali svoje kolege. To je veliko pomoč. Tako, sedaj pa peta točka, Evropsko javno tožilstvo. Gre za obravnavo osnutka poročila. Kot veste, se ne pogovarjamo prvič o tem. Komisija je predstavila svoj predlog julija 2013 in sedaj po štirih letih pogajanj v svetu mora parlament dati svoje soglasje. Oh. Okay. Is, is a, a, a video sedaj imamo video sporočilo poročevalke gospe Matere. Trenutek počakajte, naj končam svojim uvodom. ni užival prek vida, torej lahko počaka. Ste ostavili? Lahko končam? Prav. Jo, ja, tudi sam sem se prestrašil, tako kot si ostali. Strašno je bilo. Upam, da se to ne bo ponovilo. Torej, kot veste, kot sem dejal, Evropska komisija predstavila svoj predlog julija 2014 in po štirih letih pogajanj na svetu, mora sedaj parlament dati soglasje k predlagani zakonodaje, kar se tiče 86. člena. Še sekundo mi dajte, prosim. Veste tudi, da so vse države članice se odločile, da bodo sodelovali pri vzpostavitvi tega organa EU po metodi ukrepljenega sodelovanja. To pravimo v 20 državah članicah, ki sodelujejo pri EPPO. Torej, lahko bi povedal še kaj več, pa tega ne bom storil, kaj ti video Barbara, Barbare Matere že čaka na nas. Kot veste, je porčvalka za Evropsko javno tožilstvo in je na porniškem eh, dopustu, tako da bomo izjemoma imeli video sporočilo. In video sporočilo se bo sedaj začelo, mislim da. Grazie, predsednik, per avermi dato la possibilità di trasmettere questo messaggio. Hvala, predsednik, za to možnost, za to video sporočilo, ravni kar sem eh, nedavno rodila hčerko, tako da težko eh, potujem naokrog. Pomembno je, da je Evropski parlament sedaj začel s prejemom uredbe o EPPO. Po dolgih razpravah s svetom in komisijo se zdaj pripravljamo na sprejem zelo kompleksnega zakonodajnega akta, v katerem je bilo eh, veliko malih eh, bitk, ampak vendar smo na koncu prišli do jasnih pristojnosti, da bo lahko EPPO deloval v prid evropskih finančnih interesov. Zelo smo hvaležni za številne sestanke, izmenjave eh, mnen. In Evropski parlament je zelo natančno spremljal eh, razprave in pogajanja v vseh fazah. Mm, skušali smo z eh, amandmaji, z resolucijami vplivati na proces odločanja, ukolikor je to le bilo mogoče. Ustrajali smo tudi na temeljnem pomenu zagotavljanja neodvisnosti EPP-ove, ja. upoštevajoč vse negativne učinke nacionalnih ja, povezav in eh, dodeljevanja primerov. Ravno to vprašanje je ključno z vidika učinkovitega delovanja tega urada. Če pričakujemo, da bo EPPO ključen dejavnik v boju proti goljofijam, se moramo prepričati, da bo tudi administracija EPPO delovala na učinkovit in hiter način, kajti nikako ne smemo omogočiti in dovoliti zamud. Preprečiti pa moramo to, da se bo ustanovil ogromen urad, ki ne bo deloval učinkovito. In zato smo želeli pri razjasnitvi pristojnosti biti kar se da jasni in nedvoumni. In to še posebej velja, kar zadeva kazniva dejanja proti finančnim interesom eh, Unije. Direktiva PIF je bila eh, namreč ključni element, ključna ovira na poti Eh, sprejetju tega predloga. Zato smo si prizadevali za kar se da uravnotežene predloge za eh, spremljajoče, spremljajoče pooblastila EVPO-ja. Strogo evropsko gledano upam, da bomo v prihodnosti ne tako oddaljeni. Pristojnosti eh, to živstva lahko še razširili, da bomo lahko vključili tudi druge hude oblike kriminalitete proti Evropski uniji, naprimer terorizem in uh, trgovine z orožjem. Morda je to utopija, ampak vendarle sem prepričana, da je proces tudi pravosodnega povezovanja in integracije pomemben element evropske integracije. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani predsednik, smo v zadnji fazi eh, dolgega, zapletenega procesa. Delali smo za to, da zagotovimo prost pretok informacij med eh, osrednjim organom in eh, evropskimi delegiranimi eh, tožilci, ki bodo delovali eh, v državah članicah, eh, ne da pozabimo obenem tudi na Eurojust. In pomembno je, da so vsi obveščeni o vseh preiskavah, ki se odvijajo v državah članicah. In to nam je uspelo. Prav tako smo izpostavili pomen okrepljenega sodelovanja zaradi nesodelovanja petih držav članic, Malta, Švedska, Nizozemska in Polska in eh, Mačarska. Ampak obenem nam je vendarle uspelo v besedilo vključiti uradno Eh, priznanje strani teh držav, pristojnosti EPPO za vsa eh, področja, ki jih eh, opredeljuje direktiva PIF in to je ključnega pomena. Hvala vsem poročevalcem v Senci za njihova prezdevanja, tudi za zelo dobro ozrače sodelovanja v vseh fazah pogajanj. Hvala estonskemu predsedstvu, tudi komisarki Jurovi za sodelovanje Še enkrat eh, lep pozdrav vsem in hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Hvala, to je bilo torej video sporočilo poročevalke. Sedaj pa poročevalci v senci. SND najprej. Gospa Kiniči, v imenu Silvek Kaufmann. Prosim. Grazie, presidente. Io porto... Hvala lepa, predsednik. Predstavila bi prispevek Silvije Kaufmann, ki je danes žal odsotna. Bom prebrala njen prispevek po angliščini, kot sem ga tudi prejela. Kolegica Kaufmann torej podarja, kar zadeva EPPO bom zapravila v angličini naslednje. Prevara proti finančnim interesom EU povzroča med 500 milijoni in 3 milijardami evrov stroško vsako leto. Organi pregona nimajo dovolj pristojnosti za boj proti temu. Če nacionalni organi se ne odzavejo, moramo mi plačati. Zato, zato podpiram ustanovitev Evropskega urada javnega tožilstva. Vendar pa to ne sme biti banko menica za naše soglasje. Evropski parlament je sprejel tri umestna poročila, kjer je izrekel svoje stališče o spostavitvi EET. Po pozorni preučitvi besedila sveta lahko rečemo, da je svet zajel veliko naših pripomp. Nasplošno smo zadovoljni s porozumom in končno lahko potrdimo evropsko rešitev za to, da zaščitimo evropske davkoplačevalce. To pa seveda ne pomeni, da ni spornih vprašanj. Evropska dodana vrednost EJT-ja samo 20 državami članicami, ki sodelujejo, je niže, kot če bi vse. Še pa posebno neodeležba Mačarske in Polske kot glavnih prejemnikov evropskih skladov. To moramo preučiti. Zaključek. Gospa Kaufmann bi se rada zahvalila poročevalki in ostalim poročevalcem v senci za odlično sodelovanje v zadnjih letih. Hvala lepa. E, In e, če bo čas, bi potem rada tudi še podala svoje osebno stališče, ko bomo prisluhnili ostalim kolegom. Eh? Hvala lepa, da ste skočili. Gospa Makovej, DLS. E Sorry, for the ECR. EKR, se upravičujem, pravi predsednik. I hope nobody heard that. Uh, da nihče ni tega slišal. EKR, er, gospod Makovej, prosim. It's been one of those uh, afternoons. Mulțumesc. Uh, după patru ani uh, de negocieri intense. Hvala lepa. Intenzivno pogajanje smo imeli in sedaj bo Evropsko javno tožilstvo postalo realnost. Dve mestni poročili, Olibe sem pripravljala, so pripravljala in plenarno zasedanje je potem to sprejelo. In tudi z ministri za notranje zadeve sem se pogajala o tem z njimi. Spostavila sem najpomembnejše točke za Evropski parlament v teh dveh poročilih, kajti parlament bo na koncu moral to potrditi po ustreznem postopku. Naprimer, neodvisnost Evropskega tožilstva in tistih, ki sodelujejo. Način izvolitve, pristojnost, priznavanje rezultatov preiskav in procesov v državčanicah, kjer se odvijajo. Ta postopek bo spred v našem odboru oktobra potem na drugem plenarnem zasedanju oktobra pa bomo o tem glasovali na plenarki. Po ocenah prevare stanejo pol milijarde evrov vsako leto in to dolgo plačevalce. Ti plačujejo za to, kajti to je proti interesom Evropske unije. Odgovor moramo torej najti na evropski ravni. Nacionalni odziv ne. Zadošča to smo do sedaj tudi že veliko krat izpostavili in videli. Zato želimo imeti Evropsko tožilstvo. Ker bo pristojnost preiskav finančnih prekrškov, kot bo to eh, zabeleženo v zakonodaju o finančnih interesih Evropske unije. Poleg tega pa je ključen tudi boj proti prevaram na področju DDV. Evropski tožilec ali bo lahko uvajal preiskave na tem področju? To je bilo eno glavnih spornih vprašanj. Prevarjam področje DDV, če so čez mejne, bodo predmet preiskave Evropskega tožilca, če bo šlo za najmanj 10 milijonov evrov. Pri drugih prekrških pa omejitev ni, kar se tiče nastale škode. Evropsko javno tožilstvo bo pristojno po kriterijih uredbe PIF. Določene so najniže in najviše kazni. V bistvu so to najniže kazni za finančne zločine, z izjemo prva na področju DDV, ko gre za čez mejne primere, ko obstaja omejitev. Želel bi si, da bi sodelovali vse države članice pri tem projektu Evropskega javnega tožilstva, ampak žal ni tako. Nekatere so se odločile, da ne bodo sodelovali. Konec koncev imamo 20 držav članic, ki bo sodelovalo pri vzpostavitvi tega tožilstva in resnično upam, da se bodo druge države članice, ki zaenkrat še ne sodelujejo, odločile vstopiti v ta projekt. Na njihovem ozemlju, torej Evropsko tožilstvo ne sme posredovati. Upam, da si bodo premislile in podprle Evropsko javno tožilstvo. Napeto čakam na glasovanje. Naj ne sem, da smo dosegli najpomembnejše cilje ki smo se jih zadali kot parlament. In še enkrat povdarjam, parlament mora dati soglasje. Besedilo prihaja sveta, tam so ga pripravili, priporočila parlamenta pa so bila sprejeta, tako da lahko to z mirno vestjo podpremo, tako v odboru, kot tudi na plenarnem zasedanju v Strasburu. Hvala. Thank you, Mrs. McAvey, and we... Hvala lepa, gospa McAvey. Še dva prispevka. Najprej Lopez Aguilar, prosim. Ah, Hvala lepa. Nisem želel spet spregovoriti in izpostaviti pomen direktive PIF, ki je bila končno sprejeta, kajti to je ravno ključnega pomena. To je omogočilo spostavitev EJT. Ravno kar smo slišali strani parčvake v video sporočilu, to krepi pomen priprave terena za zaščito finančnih interesov. To je prvi korak. Potem pa bomo morali pripraviti še nadaljne korake. Je pa seveda ključnega pomena, da prvi korak predstavlja uveljavitev direktive PIF, tako da mislim, da smo storili prav, ko smo to omogočili in bomo morali to pozorno spremljati. Pozorno spremljati svet. 86. člen, ne pozabite, ne predideva postopka soodločanja. Svet bi moral to omogočiti, vendar pa kompetenco že imamo in mislim, da moramo pritiskati, tako da bi razširili v bližnji prihodnosti jurisdikcijo e ne samo za finančne trese EU, temveč tudi na širši obseg, vse, kar je zajeto v 83. členu. Mm, resni čezmejni zločini to bo naslednji korak kasneje. Mislim, da je torej pomembno, da glede na to, da če ne bomo odločni, če nam že ni tako uspelo pri vsem, skušamo razširiti pristojnosti v bližnji prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Dupre. Ah, euh, Hvala lepa. V imenu gospoda Luje Mišele bom govoril, ki je počival cvesence našo skupino in ki je žal odsoten, bom prebral njegov prispevek. Najprej se zahvaljujem našemu poročevalcu oziroma poročevalki, kakor tudi poročevalcem v senci za odlično sodelovanje. E, pozdravljam in seveda tudi podpiram ustanovitev Evropskega javnega e, toživstva in seveda tudi me veseli, da so številne zahteve parlamenta sprejete. Še posebej veseli, da je v pristojnosti EPPO vključena eh, tudi, vključeno tudi vprašanje goljofi na področju DDV. Vendar le me žalosti, da v svetu ni bila dosežena zadostna mera soglasja. Področje goljofi proti finančnim interesom Unije je področje, ki je v skupni pristojnosti. In eh, zato si ne predstavljam, da je lahko davkoplačevalski denar deležen različne stopne zaščite širom Evrope. In to se bo zgodilo ravno zato, ker nekaj držav članic, vključno s Polsko in eh, Mačarsko, ki sta med največjimi prejemnicami evropskih sredstev, odločili, da ne boste sodelovali. Zato upam, da bo čim več držav članic eh, čim prej tudi vstopilo v okrepljeno sodelovanje in pomožnosti še pred začetkom delovanja Evropskega eh, tožilstva, ki naj bi začelo delovati tri leta po sprejetju uredbe. Kot drugo, države, ki se ne bodo pridružile okrepljenemu sodelovanju, upam, da bodo konstruktivno sodelovali z Eurojustom, da bomo na ta način lahko vodili uspešne preiskave proti goljufijam, proti evropskim finančnim interesom. To je eh, še najmanj. Eh, to je besedilo Jean Michela. Uh, eh, jaz e bi dodal še nekaj. Mislim, da zdaj, ko bomo sprejemali nov proračun, je potrebno vključiti tudi klausulo, da so strukturne sredstva na voljo le tistim, ki ta sredstva podvržejo tudi nadzoru tistih nadzornih institucij, ki smo jih ustanovili. Hvala lepa, sedaj pa gospod eh, Batten. Hvala, Klot. vprašanje za poročevalce v Senci. 20 držav sodeluje pri tem, ste dejali? Poljska, Mačarska, ne, Združeno kraljestvo tudi ne, imamo opt-out. Ampak morda bomo dobili to tožilstvo, preden bo eh, izveden Brexit. Vprašanje pa je, tožilec bi lahko uporabil druge pravne instrumente, kot je Evropski zaponi nagon, preskovanji eh, nalog, druge instrumente bi tožilec lahko obšel dejstvo, da določene države niso v njegovi pristojnosti in bi uporabil obstoječe pravne instrumente, ki jih že uporabljajo države članice, potem optauti pravzaprav nič ne pomenijo. To je moje vprašanje. Um, um, ja, bo kasneje odgovorila komisija, sedaj pa še gospod Albrecht. Hvala lepa. Naša skupina zelo pozdravlja dejstvo, da smo dosegli dogovor o EJT. E Mislimo, da je to velik korak naprej za evropsko integracijo, ki je nujno potrebna v teh časih, še prav posebno, kar se tiče sodelovanja organov pregona. Seveda mora to temeljiti na visokih standardih, procedalnih pravicah in varovalkah. Zato menimo, da je še vedno potrebno nadaljevati tudi z izgradnjo nadaljnih harmoniziranih standardov, kar se tiče kazenskega prava in organov pregona. Tukaj se je vse skupaj upočasnilo nedavno. In sedaj, ko smo naredili ta korak naprej na tem področju, se moramo lotiti ustvarjanja visokih standardov sodelovanja med organi pregona v EU. Veliko je področji, ki se jih še nismo lotili, naprimer pripor. Prav tako pa mislim, da si moramo gledati pripombe gospoda Junkerja v njegovem govoru o stanju v Uniji, da bi razširili obseg EJT, da bi to postalo realnost, kar se da hitro kajti boj proti organiziranemu resnemu kriminalu, še prav posebno terorizmu, bo lažji skupnimi institucijami organov pregona. Tako bi lahko potem združili organe tudi na terenu in zato je potrebno napredovati. Prav tako bo pomembno, da kar se da hitro pridobimo na mm, našo stran tudi še ostale države članice. Združene kraljestva ni potrebno prepričevati, ne več. Pa ko stare države članice, za njih pa bi bilo ključnega pomena, če bi se pridružile temu projektu, kar se da hitro. Kot parlament bi morali to jasno zahtevati, ko bomo dajali soglasje za to ključno, za ta ključni doseg. Hvala lepa. Mark, we'll take you after that. Just, you want to come back briefly. Da boste dobili besedo kasneje. Sedaj pa še gospa Kiniči. Sì, grazie, grazie Presidente per avermi dato nuovamente la parola. lepa, hvala tudi za to, da ste mi dali besedo, lahko govorim v svojem imenu. Hvala vsem kolegom, ki so sodelovali z eh, poračevalko, sem poračevalcem v Senci. Sama sem že večkrat povedala tu v tej dvorani, da je institut eh, Evropskega tožilstva eh, eden ključnih napredkov na, Evrops, na področju uh, kazensko-pravnega sodelovanja v Evropski uniji, kajti na ta način eh, bomo zagotovili neposredna eh, pooblastila za varovanje finančnih interesov, interesov unije za, v boju proti najhujšim oblikam čezmejne kriminalitete. Moram reči, da sem prepričana eh, čisto z tehničnega vidika, da smo dosegli dober kompromis, kajti mislim, da gre za kar dobro, dober dogovor, kar zadeva DDV, kar zadeva Eh, tudi eh, drugo vprašanje, hvala tudi gospodu Lopez Aguilar, ki je delal na direktivi e PIF in mislim, da smo na ta način tudi lahko dobro uskladili besedilo o doživljstvu. Pomembno je tudi, da imamo tu mm, tudi določena postopkovna jamstva in seveda sistem varstva osebnih podatkov. Seveda je tu eh, vendarle še problem, da se ta organ rojeva v okviru okrepljenega sodelovanja, ne eh, v sistemu soglasja, ampak vendarle je to pomemben dosežek. Tudi v funkciji tega, kar so drugi kolegi, ki so govorili pred menoj, eh, že dejali, eh, se pravi, ne le zato, da bomo okrepili sodelovanje na področju kazenskega prava med evropskimi državami, da se na ta način borimo proti najhujšim oblikam čezmejne kriminalitete, ampak tudi z vedika možnosti, ki jih eh, to orodje ponuja za krepitev tudi pristojnosti eh, za druga področja čezmejne kriminalitete. Kaj tudi danes vemo, da se finančna kriminaliteta pogosto odvija v okviru organiziranega kriminala in eh, vemo tudi, da se terorizem financira iz dejavnosti ki izhajajo iz kaznjevih dejanj proti finančnim interesom Unije, tako da vsekakor se zazivam za potrditev te uredbe in tudi sama upam, da bomo v prihodnosti še enkrat upam mm, si trditi v spoštovanju pogodb, vseeno omogočili kar se da visoko mero sodelovanja med državami članicami in ko gre za boj proti najhujšim oblikam čezmejne kriminalitete. Hvala. Gospod Makovej, čisto na kratko, prosim. Yes, I'd like to answer to... Da. Naj odgovorim na to, kar so kolegi dejali. Torej, kar se tiče pripombe ukipa, da so čezmejne privare pomembne in da se je potrebno lotiti teh prevar na evropski ravni. Sicer bodo zločinci imeli prednost. Pravosodno sodelovanje, ki že obstaja za vse vrste kazenskih dejanj, se pa je izkazalo, da neučinkovito pri boju proti čezmejnim prevaram proti finančnim interesom Evropske unije. Zgubljamo veliko denarja, zato potrebujemo novo rešitev. Evropsko težilstvo bo lahko se lotilo preiskav ciljno na tem področju in bo lahko hitreje dosegalo cilje kot eh, sposobnim sodelovanjem. Lahko bodo izterjali določeno vsoto in to vrnili v proračun EU. Hvala lepa gospod Boniša, potem pa konec. Hvala lepa, samo pripomba po polsko, če smem. Pred par leti je polska vlada še podpirala mm, to uredbo in nobenega osebinskega niti ustavnega razloga ni, zakaj bi zavrnili ta predlog. Da upam, da se bo Polska eh, predvislej vrnila na to pot in da bo skupaj z drugimi državami iskala rešitve. Eh, danes pač eh, ta, to pomankanje volje za sodelovanje izhaja zgolj iz protievropskih usmeritev. Hvala. Okay, you, Hvala lepa, gospod Boni. Hvala, da ste bili tako kratki in drnati. Glede na to, kako pomembno je to vprašanje, naj povem naslednje nekaj minutk še imamo na voljo in zanima me, če želi eh, komisija tukaj kaj dodati ampak res čisto na kratko, gospod Peter Šonka, izvolite. Ja, hvala lepa, predsedujoči. Zahvaljujem se vsem skupaj, eh, vsem članom odbora Libe, poročevalki in tako naprej. V vseh zadnjih letih smo z vašega odbora dobili veliko koristnih informacij. Pomagali ste pri izvedbi tega predloga za IJT. Sprejetje predloga na plenarnem zasedanju bo pomemben korak pri tem dosjeju, pa tudi pomemben korak pri zaščiti finančnih interesov in proračuna Evropske unije. To bo gotovo pomemben korak naprej pri tem, da bi ustvarili res pravo evropsko območje eh, svobode in pravosodja. Države članice, ki ne, ne sodelujejo ne bodo prisiljene v sodelovanje, če sem prav razumel, eh, kaj je želel povedati kolega. Pogodba omogoča zavezo Evropske unije in držav članic, da zaščitijo finančne interese unije na enak, enakovreden način, ne glede na to, če sodelujejo pri IET ali ne. To je torej nadrejena zaveza in vključuje sodelovanje držav članic, pa tudi eh, evropskih agencij in organov. Združeno kraljestvo in druge države članici, ki ne sodelujejo pri Evropskem javnem težilstvu, bodo z njim vseeno morale sodelovati. To sodelovanje lahko temelji na sistemu vzajemnega priznavanja, naprimer, tako da se EJT prizna kot. Uh, Eh, pristojni organ na tem področju, s katerim potem nacionalni organi sodelujejo. Vzpostavljeni bodo dogovori in ureditve, ki so že vključeni v urin pa samem. Torej, nihče ne bo mogel pobegniti. Ni tako, da bodo države članice, ki tukaj ne sodelujejo, lahko kakorkoli se izognile zaščiti finančnim interesom Unije. EJT pa bo zagotavljal neodvisen sistem preiskav in tudi toživstva. Istočasno pa bo sodeloval z državami članicami, ki ne sodelujejo na različne načine z preiskavami, skupnimi preiskovalnimi enotami in tako naprej. Jasno je, da bo EJT sodeloval z tistimi državami članicami, ki niso vključene v ta projekt. Gotovo bodo vsi videli, da bo tukaj izkazana dodana vrednost. Pa še glede zadnjega vprašanja o razširjanju pristojnosti IET. Najprej moramo zaščititi proračun Evropske unije, to je naš primarni cilj. Dolgoročni strateški razlogi tukaj pa so za nas lahko trenutno samo vodilo. Prva prioriteta pa je, da bo IET zaživel tudi v praksi. Zato imamo na voljo samo še nekaj let. Hvala. Um, Hvala lepa. O tem dosjeju govorimo že zelo dolgo, tako da se zahvaljujem vsem kolegom, ki eh, so bili udeleženi pri pripravi dosjeja in hvala tudi vsem, ki nadomeščajo kolege. Res cenimo vaše delo. V četrtek bomo o tem glasovali, do srede pa še lahko pošljete predloge sprememb, potem na plenarnem zasedanju glasujemo o tem naslednji teden. Toliko hvala. Um, Nadaljujemo z točkami 6, 7 in 8. Gre za neodgovorjeno vprašanje za pisni odgovor, odgovor v skladu s členom 130 skozi 4 poslovnika. Torej gre za vprašanje za pisni odgovor, ki smo jih naslovili na komisijo. Rok za odgovor je že potekal. Torej, v dogovoru s koordinatorji smo to dali na dnevni red za današnji sestanek. Besedo bi dal kar avtorjem tem vprašanjem, teh vprašanj za pisni odgovor. Potem pa bom dal besedo komisiji, tako da lahko podajam svoj odgovor. No, eh, čim bolj nakratko bi morali obravnavati te točke, tako da gospa Altefel. Interfeld, gospod Depri in, eh, in gospod Poljese. Upam, da ste lahko čim krajši. Najprej, eh, gospa Interfeld, izvolite. Hvala. Ne bom ponavljala, o čem govori vprašanje, to si lahko vsi preberete, ampak naj povem naslednje. Pred koncem tedna smo dobili odgovor strani komisije. Na moje veliko presenečenje tam piše, da ima komisija še vedno nekaj pomislekov, glede skladnosti z eh, evropsko zakonodajo, pri tem, da eh, NHS ne predstavlja celostnega zdravstvenega zavarovanja in tako naprej. Komisija še vedno eh, pripravlja oceno učinka te specifične kršitve. Kar se tiče možne rešitve, je komisija še vedno pripravljena na to, da Združeno kraljestvo spremeni svoja pravila tako, da ustreže komisiji. Ampak kaj to pomeni? Komisija pravi, pet let po tem, ko smo prvič ugotovili, da zahteve za dodatno zavarovanje za tiste, ki nimajo službe, ni. Uh, nekaj, kar bi bilo v skladu z evropsko zakonodajo. Pet let potem sedaj ponovno ugotavljamo, da to ni v skladu z evropsko zakonodajo in vljudno vabimo vlado Združenega kraljestva, če lahko na nek način razmisli o tem, kako popraviti situacijo. Torej, države članice lahko same odločajo, če bodo delovale v skladu z evropsko zakonodajo ali ne. To je čisto uh, skregano za logiko. V Združenem kraljestvu je veliko ljudi, ki so negotovi, ki ne vedo, kako bo izgledala njihova prihodnost. Ljudje, naši državljani, dobivajo dopise, v katerih jih država poziva, da ne zapustijo Združeno kraljestvo v nekaj tednih. Vedno več ljudi ne more najti službe, zato ker jim delodajalci pravijo, da, pravi, da jim organi nalagajo naj ne zaposlujejo državljanov Evropske unije. Torej, ljudje so nervozni, živijo v negotovosti in to je neprimeren odgovor. Če komisija še vedno meni, da ta zahteva glede dodatnega zdravstvenega zavarovanja ni v skladu z evropsko zakonodajo, potem mora nadaljevati postopek za ugotavljanje kršitve in ga tudi zaključiti in to urgentno. Hvala. Najlepša hvala, Sofiji. Že prej bi moral omeniti. Uh da je tukaj tudi nekaj drugih kolegov, ki so podpisali to vprašanje, vključno z gospod Vikstrom, ampak mislim, da to vidite na dnevnem redu. Besedo bi dal kar takoj komisiji, da se lahko odzove. You, Hvala lepa, gospod predsednik. Kot je že povedala gospa Intefeld, smo 18. septembra parlamentu poslali odgovor in čeprav razumem, ste ga tudi prejeli. Nekaj besed glede postopka. V skladu z pogodbo je potrebno, je mora Evropska komisija odgovoriti na vprašanja, ki jih zastavi parlament. To mora odgovoriti kolegi in ne posamezni komisarji. Komisija se na, pod, na podlagi notranjih postopkov dogovori glede odgovora, oceni politično relevantnost in tako naprej. Predsednik Juncker je vse člane kolegija prosil, da so pozorni pri odgovorih na um, ta vprašanja Evropskemu parlamentu. Prosil jih je, da se dogovorijo glede odgovorov, da premišljeno odgovorijo in odgovarjajo na politična vprašanja. Vsebinsko gledano je že gospa Intefel povzela naš odgovor. Eden izmed elementov našega odgovora se nanaša na sodno prakso. Glede na sodno prakso, kar se tiče dostopa do določenih, eh, določenih elementov socialnega varstva za državljane Evropske unije, ki eh, nimajo zaposlitve v Združenem kraljestvu, smo ugotovili, da dostop do zdravstvenega zavarovanja NHS v Združenem kraljestvu ni eh, v bistvu del celostnega zdravstvenega zavarovanja v skladu z direktivo za, o prostem gibanju. Evropska komisija pa še vedno preizkuje situacijo te možne kršitve. Kar se tiče možne rešitve, tukaj uh, Združeno kraljestvo uh, smo pozvali, da razmisli o rešitvi in uh, pričakujemo njihov odgovor. Hvala. Najlepša hvala. Rad bi se odzval na to, pa kolegom bom tudi še dal besedo, ampak res moramo pohiteti, namreč eh, gospod Depre in gospod Polezer sta za tem še tudi na vrsto. Najprej gospa Vikstrom, izvolite oziroma gospod Intefet, izvolite. Ja, prebrali ste to, kar ste nam poslali in to je vse. Ampak to ni odgovor. Ali je britanski sistem v skladu z evropsko zakonodajo? Da ali ne? Imejte v mislih, da to sejo spremljajo ljudje, ki ne poznajo evropskega žargona tako, kot ga poznamo mi. Niso navajeni tega, da morajo brati med vrsticami in tako naprej. Zanima jih samo, kako je zdaj s tem? Ali bomo lahko razrešili njihovo situacijo, da ali ne? Ali jih bodo vrgli iz države potem, ko tam živijo že desetletja, da ali ne? Samo to jih zanima. Torej, prosim, če lahko odgovorite za da ali ne komisijam. ali je ta zahteva po celostnem zdravstvenem zavarovanju v skladu, torej CSI, v skladu z evropsko zakonodajo. Da ali ne? In, oziroma, kaj boste storili, če to ni v skladu z zakonodajo? Ali lahko jasno poveste tako, da bodo eh, ljudje, ki jih predstavljate, razumeli? Evropski državljani se zanašajo na Evropsko komisijo in čisto vseeno mi je, mi je kakšni so postopki v kolegiju komisije. Čisto vseeno jim je za to. Preden odgovorite, bi dal besedo še Cecili, izvolite. Najlepša hvala. Hvala, Klod, tudi jaz bom eh, lepo govorila, kljub temu, da sem prav tako zaskrbljena kot moja kolegica. Sem predstojnica, predsednica odbora za peticije in to vprašanje je nekaj, kar razburja naše državljane iz različnih držav članic Evropske unije. Seveda tisti, ki živijo v Združenem kraljestvu in tam živijo že desetletja. Ena izmed teh je državljanka, gospa, ki je že 35 let poročena in živi v Združenem kraljestvu. Tam živi, tam plačuje davke, tam je vzgojila svoje otroke, prostovoljno delala in tako naprej. Tik pred referendumom je zaprosila za državljanstvo. In kak odgovor je dobila? Dobila je dopis strani oblasti, da mora v šestih tednih zapustiti državo. Kakšen odgovor je to? Torej, kot je pravkar zelo dobro povedala Sofija Intefeld, če je situacija takšna, potem ni v skladu z evropsko zakonodajo ne spoštuje pravic, ki jih imajo državljani Evropske unije. Če se torej vrnem k vašem odgovoru, spoštujem vas, da ste zapisali tako diplomatičen odgovor na zelo prijazno in eh, skromno ubesedeno vprašanje. Torej, prosim vas, da odgovorite z eno besedo ali je ta situacija v skladu z evropsko zakonodajo, da ali ne. Še vedno čakamo na vaš odgovor. Okay, uh, torej je predvsej pritiska na komisiji. Opravičujem se gospodu eh, Depreju in gospodu Polijezeju. Kmalo bomo prišli na vaše vprašanje, ampak vseeno bi nekaj dodal. Uh, Kolegici ste to dobro opisali, ampak eh, tudi jaz sem podpisal to vprašanje, tako da bi rad nekaj dodal. Večkrat so kritizirali parlament in eh, kritizirali so nas zato, da so vprašanje strani poslancev na nizki ravni kakovosti. Ampak to vprašanje je zelo dobro vprašanje, pa ga niste pravočasno odgovorili. Razumem, da komisija pregleda, katera vprašanja so boljša in katera slabša in da daja prioriteto boljšim vprašanjem. To razumem. In postopkovno gledano, eh, to razumem, ampak drugače vas ne bi bilo tukaj, če ne bi zamudili roka. Mislim, da komisija razume, da je to pomembno vprašanje in vi niste naš sovražnik, vemo, da upravljate veliko dobrega dela. Po drugi strani pa vseeno moramo te razumeti, da je potrebno odgovor oblikovati tako, da se ne boste izogibali odgovoru. Kot sta povedali kolegici, gre res za izjemno pomembno vprašanje. Pomembno je za vse državljane, ki jih zadeva. Torej, prosim za odgovor, da ali ne. Kot sem že povedala prej, komisija deluje kot kolegi. Jaz torej eh, ne predstavljam eh, tukaj celotnega kolegija, ne morem odgovoriti v njihovem imenu, zato ne morem odgovoriti zdaj ali ne. Kar se tiče eh, časovnega roka, to je zelo zapleteno vprašanje. Naj omenim sodno prakso, ne vem, če jo pozna vaš odbor, ampak Nekaj pomembnih primerov je bilo, ki so tukaj relevantni. Naprimer, komisija proti eh, šoke, tukaj je komisija izgubila primer in ta primer je res vplival eh, na celotno zadevo. Pa še tretje vprašanje. Še vedno imamo nekaj pomislekov tukaj, tako da ne morem podati končnega odgovora, ker še preučujemo končni učinek eh, teh primerov. Torej, ne želimo osebno pritiskati na vas, razumemo, da je to politična odločitev in prav zato mislim, da bomo mi tudi ustrajali eh, pri tem, da komisarka Jurova odgovori tako glede tega, kakšen je bil postopek, kot tudi vsebinsko. Razumem, da gre za odločitev kolegija, to razumemo pa vseeno. Sofi, izvolim. Ja, čisto na kratko, razumem vas, da lahko torej vi samo predate sporočilo, ki ga je oblikoval kolegi. Ampak prosim, predsedujoči, ali lahko povabite eh, komisarko, ki je zadevna za to, da pride v naš odbor čim prej, tako da bi lahko dobili prav, pravi politični odgovor. Ljudje, ki živijo v Združenem kraljestvu, namreč eh, si zaslužijo hiter odgovor. Ja, ja, eh, v moji glavi sem že telepatsko povabil gospod Jurovo, ampak eh, bomo to torej storili. Gre pa tudi za vprašanje odgovornosti. Gospa Vikstrom bi se verjetno strinjala z mano. Večkrat smo slišali, da poslanci pošiljajo komisiji slaba vprašanja, zaradi česar se nam smejijo in tako naprej. No, ampak pogledajte, sedaj sprašujemo resno vprašanje. To je za naše državljane življensko pomembno in ko smo zastavili tako pomembno vprašanje, prosim, to tudi odgovorite. Tako sedaj pa gospod Depre, vprašanje, eh, ki je povezano z uporabo zanesljivega komunikacijskega omrežja. Hvala lepa, predsednik. Vse bo razširjena uporaba s tema CGN, kar zadeva dostop do interneta, predstavlja velik problem za policijske preiskave. Ta tehnologija namreč eh, omogoča, da en sam IP naslov deli več uporabnikov hkrati. In na ta način postane tehnično težko, da bi izpolnjevali svojo pravno obveznost sposobnosti natančne identifikacije uporabnika, ki stoji za IP naslovom, kaj ti, glede na trenutno stanje tehnologije, eh, občasno več kot tisoč oseb uporablja isti IP naslov. Belgija je sprejela prostovoljni kodeks ravnanja z ponudnik internetnih eh, storitev in na ta način so ti omejili uporabo tehnologije VPN in čim hitrejši prehod na novo tehnologijo, nov, novo generacijo protokola za internetni dostop, ki omogoča neomejeno število IP naslovov. Moje vprašanje komisiji torej je, ali se vam ne zdi, da bi bila smiselna zakonodajna pobuda na tem področju, kajti ta problem bi bilo potrebno reševati tudi v okviru internetnega foruma EU. Hvala. Okay, thank you very much, Gerard. So, again... Hvala lepa. To ni bilo pravočasno odgovorjeno. Verjetno uh, imamo preveč vprašanj, ampak vseeno komisija, prosim, če uh, poskušate odgovoriti. Hvala lepa. Navezala bi se na komentarje, ki jih je povedala kolegica iz GD Justice včasih pač traja dalj časa, da se dogovorimo glede odgovora zaradi tega postopka v kolegiju. 17. septembra smo poslali odgovor. Vsebinsko gledano pa razumemo ta problem, ki ste ga pravilno izpostavili. Zaradi tega imajo organi pregona v Evropi kot tudi drugot veliko problemov. Ta belgijski primer se nam zdi eh, dober način postopanja za prihodnost. Belgijski primer predstavlja nacionalno rešitev in eh, kar se tiče IPv4 eh, naslovov izven Belgije, ni eh, rešitve za njih. Zato je komisija tukaj poiskala, poskušala iskati rešitev znotraj registrov za dodeljevanje IP naslova, ki jih na svetu obstaja pet. Ti si zabeležijo dodelitev IP-ja pred in po povezavi. Torej, komisija išče eh, določene rešitve, uspodbujamo pa tudi izvajanje IPv6 tehnologije v Evropski uniji in to že vključujemo tudi v naša javna naročila, naprimer, da potrebujemo kompatibilnost z, z tehnologijo IPv6. Druge države članice uspodbujamo, da se ogledajo belgijski primer in da vzpostavijo podobne dogovore za ponudniki interneta na njihovem ozemlju. Hvala. Hvala lepa. Gerald, želiš eh, še enkrat besedo? No. Eh, na kratko, ker enkrat ni nobenkrat, naj povem, da je Belgija šele pilotna država na tem področju. Kot drugo, natančno sem prebral odgovor gospoda Avramopolosa. Citiram, komisija se zaveda tega problema, zaveda se ga. Komisija podpira prizadevanja, torej, da je pomembno ozaveščanje na tem področju. To vprašanje je že izpostavila Maja 2017 na zadnjem zasedanju mreže IP. Europol je prav tako podal svoje mnenje. Tako da nekoliko me preseneča, ali je zdaj, ne vem, zavest neko politično dejanje ali pa ima komisija konec koncev pristojnosti za to, da ukrepa in če jih ima, zakaj tega ne počne. V pravnem smislu, seveda. Oh, you've asked another question. Ali ste zastavili še eno vprašanje? Besedo bi dal še enkrat eh, kolegici iz komisije. Ste slišali vprašanje? Lahko na hitro odgovorite morda. Najlepša hvala. Glede na globalno naravo tega problema je težko najti rešitev. Eh, prav zato potrebujemo teh pet internetnih forumov, ki obstajajo eh, na svetu in zato potrebujemo globalno rešitev, glede na to, da problem kot tak ni samo evropski. Prav zato dodatne rešitve verjetno niso v okviru našega generalnega direktorata in zato ne morem komentirati. Ja, bomo tukaj zaključili. Hvala, Žerard. Gospod Polijeze, izvolite vprašanje o podaljšanju ukrepov za premestitev prosilcev za azil iz Italije in Grčije. E, hvala, predvsem bi rad povdaril, da sem 12. septembra prejel pisni odgovor komisarja Avramopolosa, ampak eh, pomembno tukaj je o tem razpravljati tudi tu v našem forumu. Sam sem eh, podal vprašanje, ki je so ga po, so podpisali tudi drugi eh, kolegi in eh, sicer gre za eh, vprašanje, ki je bilo z veliko večino podprto v parlamentu 18. maja. Torej, pred nekaj leti naj bi torej že morali omogočiti premestitev 160 tisoč eh, migrantov do jutrišnjega dne, ko je se izteče ta rok. No, ampak eh, zdi se, da je bilo premeščenih izključno 9000 eh, iz Italije in 20065 eh, iz Grčije, torej manj kot 18 odstotkov. Kot to zahteva resolucija, je bilo takrat predlagano komisiji, da naj pripravi tudi predlog o izvajanju tega sistema premestitev. Komisija je odgovorila, to zaenkrat ni v načrtu sprememba uredbe Dublin 3, pa je tisto, kar ne bi dejansko potem uveljavljeno nov sistem. Sam se s tem popolnoma eh, strinjam, ampak mislim, da moramo stvari pospešiti, da bo čim prej prišlo do spremembe Dublina 3, ampak na Mm. ob tem je vendarle pomembno, da komisija razmisli o ponovnem predlogu načrta za premestitve. In eh, predislovno je, da smo po dveh letih le pri 18 odstotkih tega mm, načrta, ampak zahvaljujoč v narekovajih egoizmom posameznih eh, držav je ta načrt propadil, tako da upam, da bo komisija stvari začela usmerjati, tako kot sem predlagal. Hvala, sedaj pa odgovor komisije. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kar se tiče postopkovnega uh, aspekta, se opravičujem za zamudo. 12. septembra smo poslali odgovor. Ponovila bi to, kar so že povedali kolegi prej, kar se tiče postopka. Glede vsebine pa tako, eh, naša prioriteta je to, da pomagamo pri premestitvi oseb, ki so tega upravičene. Kot je že povedal eh, poslanec, je jutri zaključni datum za premestitve. Torej jutri bomo videli, koliko oseb je v Italiji in Grčiji, ki so upravičene za to, potem pa lahko še pride do samega transferja teh oseb. Vsakič, ko smo predstavljali poročila v parlamentu, smo vedno znova ponavljali, da načeloma tisti, ki so prispeli do 26. septembra, so še vedno upravičeni do premestitve. Italija in Grčija torej lahko še vedno pošljeta prošnje za premestitev. In potem se bodo te premestitve izvajale v razumnem času po tem končnem datumu. Najti moramo smiselno rešitev eh, za to vprašanje. Potrebujemo ad hoc rešitev, kratkoročno in tudi dolgoročno rešitev. Potrebujemo mehanizem, ki bo v bistvu odgovor na to krizo in bo eh, služil v redu tudi v drugih časih. Kar se tiče resolucije iz 18. maja, parlament je prosil za podaljšanje sklepov sveta, to je res in eh, mi. Eh, si želimo najprej zagotoviti to, da so upravičenci, ki so uh, upravičeni do premestitve, da bodo dejansko premeščeni iz Italije in Grčije. Podaljšanje teh sklepov sveta oziroma premestitve izven tega okvirja, tukaj pa uh, bomo o tem več zapisali v sporočilu, ki bo uh, objavljeno v sredo 27. septembra, ko bomo objavili tudi eh, srednjeročno oceno glede tega. Tako, najlepša hvala, moramo nadaljevati glede na to, da k malu glasujemo. Hvala za to vprašanje in hvala vsem kolegom za potrpljenje tukaj. Hvala tudi komisiji, ki je odgovorila na ta zanimiva vprašanja. Kar se tiče politične odgovornosti, pa bom eh, stopil v stik z komisarko, kot rečeno prej. Ob 18.25 glasujemo, tako da prosim, da ste zelo eh, pripravljeni na to. Predtem pa bi obravnavali še točke 90 in 11. Sprejeti moramo hitro odločitev, gre pa za tri poročila glede eh, posvetovanja za parlamentom strani sveta, to smo prejeli konec junija in julija, glede avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov. Poročevalka je Marija Grapini, gospod Statina, oziroma gospod Štetina, ki je tukaj, eh, pa tudi jaz sem eden izmed poročevalcev. Koordinatorji odbora Libe so se odločili, da bomo imeli poenostavljeni postopek za te tri eh, predloge v skladu za členom 53 pravilnika. Sam bom poročevalec eh, za eh, dokument o Grči in eh, jaz predlagam, da se to sprejme brez predlogov sprememb. Zanima me, kaj menita druga dva poročevalca pri teh dveh dosejih glede avtomatizirane izmenjave podatkov. Ali se strinjata z tem predlogom ali ne? V imenu Marije Grapini eh, dobi besedo Monika. Izvoli za SND. Hvala lepa, Klod. V imenu gospe Grapini bi vas obvestila o tem, da je eh, parlament potrdil izvedbeni sklep sveta glede avtomatizirane izmenjave podatkov iz registra vozil na Češkem. Pred, torej svet je tukaj predlagal za takšen postopek. Poročilo o oceni je bilo predloženo delovni skupini sveta 17. maja letos, pa je potem eh, svet tudi odobril dogovor držav članic, ki imajo v povezavi s tem kakšne obveze. Ugotovili so, da je Češka izvedla vse določbe, ki so zapisane v eh, splošnih določbah omenjenega zakonodajnega akta. Hvala lepa. Sedaj pa še gospod Štetina, ki je, ima dosje o portugalski. Ali se strinjate? Najlepša hvala. Portugalska je izpolnila vse pogoje, ki so ji bili naloženi, tako da predlagam, da se potrdi ta eh, osnutek sveta. Hvala. Ja, to je bilo pa res kratko in jedrnato. Odlično. Zgleda, da nihče ne nasprotuje, tako da najlepša hvala, hvala Moniki, da nadomeščaš gospod eh, Grabini. Torej, glede na to, da nihče ne nasprotuje, je bil predlagani postopek sprejet. Lahko bi prebral še uh, več drugih stvari, ampak morda raje ne bi. Toliko glede te točke. Hvala uh, gospodu Štetini in gospe Grapini. Sedaj pa lahko kar glasujemo oziroma počakati moramo do 6 in 25.

Vidim, da ljudje še prihajajo in verjetno pričakujejo, da bomo glasovali ob 6.25, tako da čisto kratek odmor, točno ob 6.25 pa glasujemo. Prosim, pripravite elektronske kartice za glasovanje. colleagues, we're just waiting for the rapporteur. As soon as Čakamo še eh, na poročevalca, ko prispe, pa bomo glasovali. Okay, colleagues, we proceed to the vote on. Tako sedaj pa lahko kar eh, glasujemo o sklepu zveta o izvajanju nekaterih določb šengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na vizumski informacijski sistem v Republiki Bolgariji in Romuniji. Poročevalec je gospod Diaz Demera. Bi radi kaj dodali, preden glasujemo? Ne. Prav. Potem pa kar glasujemo, to je enotno glasovanje z eh, elektronskimi karticami. Torej, ko boste vsi ustavili kartice, eh, lahko glasujete. Gospod Lopes Aguilar tudi še išče svojo kartico. Prosim, da pohitite. Torej, glasujemo. The vote is still open. Še vedno glasujemo. Um, the EPP, the EPP have one. ELS ima nekoga preveč, torej eh, eden izmed ELS je preveč. Tako sedaj pa je v redu. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 36 za, 3 proti, nič vzdržanih. Čestitam, gospod eh, Diaz de Mera. Tako sedaj pa smo zaključili z glasovanjem. Najlepša hvala vsem kolegom. colleagues, uh, if you could leave quiet. Poštovani kolegi, prosim, da se tiho umaknete iz dvorane, namreč nadaljujemo z sestankom glede Europola, tako da prosim, da hitro in tiho zapustite dvorano.